séance est ouverte. Otvarjam zasedanje. Glede dnevnega reda, kakšna pripomba? Kdo nasprotuje? Ne. Potem je s tem dnevni red tudi potrjen. Naj vas seznanim z odločitvami koordinatorjev 15. februarja. Prva odločitev, priprava mnenja o poročilu v zvezi z Evropsko obalno stražo in mejno stražo. Vodilni odbor je odbor Libe, skupina SD je izrazila svoj interes in nam bo tudi sporočila ime svojega poročevalca. Odločitev o pripravi mnenja k poročilu na lastno pobudo o dostopu do financiranja za MSP-je in krepitev raznolikosti financiranja MSP-jev na kapitalskih trgih to je vodilni odbor Ekon. Skupina EKR je izrazila svoj interes za pripravljalca mnenja, ime nam bo posredovala naknadno. Koordinatorji so se tudi eh, lotili odločitve o mnenju k odboru Ekon k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljofiji na področju DDV-ja. Eh, zdi se, da to nima nobene zveze z lastnimi sredstvi in da zato ni potrebe potem, da pripravimo mnenje. No in na zadnje odločili smo se tudi, da naslovimo dopis poslancem v odziv na pismo gospe Montel in gospoda Filipoja in sicer glede eh, resolucije o pomankanju investicij v evroobmočju, razmerja, ki so zdaj vzpostavljena v zvezi z EFSI-em, bo dopredstavila tudi vsebino odgovora temu dopisu. Zapisnik eh, seje 17. januarja ste prejeli, kakšna pripomba? A, slišim, da niste še prejeli tega zapisnika, tako da bomo naslednjič sprejeli to odločitev. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer spremljanje priprav na srednjeročni pregled večletnega finančnega okvira. Tu pozdravljam poročevalko gospo Izabel Toma, gospod Olbricht pa je odsoten iz zdravstvenih razlogov. Dobrodošli so tu seveda vsi člani odbora za proračun in tudi vsi člani ostalih specializiranih odborov, ki smo jih tudi povabili na današnjo sejo. Prav tako v naši sredi pozdravljam predstavnike Evropske komisije in se jim zahvaljujem za njihovo prisotnost, gospa Karvinjo, generalna direktorica direkcije Budget, Silvano Presan, direktor v generalne direkcije Budget in eh, odgovoren za potrošnjo, gospod Matija Sovel je direktor v DG Home stali za eh, migracije in varnost in pa gospod eh, Sakarje Vironsola, ki je direktor za korporativno upravljanje Frontexa. Naš sestanek danes predstavlja enega izmed eh, vrste razprav za spremljanje debate o povoljenim srednjeročnem pregledu večetnega finančnega okvira, kar bo potekalo v okviru zasedanja odbora za proračun 17. marca. No, danes bomo delali v dveh sklopih. Najprej nas čaka sklop na temo zunanje razsežnosti. Tu bomo ugotovili, kakšno je zatečeno stanje, kakšni so izzivi, ki so pred nami, potem tudi izvajanje novih eh, inštrumentov, kajti naš eh, proračun ni bil zadosten za odziv na pričakovanja vezana na to krizo. No in potem bomo obravnavali tudi še notranje politični vidik posledic teh migracijskih tokov. Besedo dajem gospe Toma, potem pa gospe Kalvinjo, ki nam bo povedala o tem, kje trenutno stoji komisija na tem področju. Gospod Toma, pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, hvala. Naj spomnim najprej, da ko smo se lotevali poglobljenega pregleda posameznih proračunskih postavk v okviru sedenočnega pregleda večetnega finančnega okvira, se je izkazalo, da sta eh, poglavje 3 in 4, ki sta verjetno bili deležni največjih pretresov v proračunu od leta 2014, da je tu torej potreben poglobljen upogled skupaj s komisijo v to tematiko. Vem, da je to zelo pereča tema in zelo aktualna tema eh, in tudi zbuja strasti med nami vsemi, pa vendarle se bo potrebno danes lotiti tudi proračunskega vidika tega vprašanja. V delovnem dokumentu, ki smo ga pripravili skupaj z gospodom Olbrichtom, smo izpostavili hm, te dele proračuna kot še posebej neprilagojene v večletnem finančnem okviru na razmere, ki so se zdaj pojavile in obenem tudi podhranjene. Torej, ti dve poglavje 3 in 4 sta glavna, glavni žrtvi v primerjavi z prejšnjim večletnim finančnim okvirom glavni žrtvi proračunskih eh, rezov in omejitev. In eh, na podlagi predloga komisije eh, je prišel do 15,4 in 16,1 odstotnega reza v enem in drugem poglavju in to je pomenilo tudi največji res relativno gledano. No, dve leti po uveljavitvi tega večletnega finančnega okvira uh, pa smo morali že uporabiti tako imenovane inštrumente fleksibilnosti in s temi inštrumenti smo tudi naleteli na določene proračunske meje. Torej, kar zadeva poglavje 4, tu imamo dve ključni vprašanji. Ne bomo šli zdaj v, v ne vem kakšne podrobnosti, ampak eh, dve ključni vprašanji. Prvo je, skrbi nas to, da se vse bolj množijo ad hoc inštrumenti, bodi si skrbniški skladi za Afriko ali za Sirijo, bodi si poseben inštrument za Turčijo. Skratka, gre za ad hoc inštrumente, ki so seveda izven večletnega finančnega okvira in ki poleg tega zastavljajo tudi vprašanje o tem, kako namerava v tem okviru komisija zagotoviti spoštovanje zavez držav članic, kar zadeva napajanje teh skladov. No, drug velik sklop vprašanj pa je naslednji, namreč, če želimo napajati te ad hoc inštrumente, moramo poseči tudi po številnih drugih inštrumentih, eh, naprimer predpristopni inštrumenti, eh, instrumenti za soseščino, eh, Eh, in tako naprej. In bojimo se, da bi tu prišlo do razvrednotenja tistih rednih inštrumentov znotraj večletnega finančnega okvira. To je pri poglavju 3. Ti, tu so zadeve, mm, zdaj ne vem, no, lahko rečemo še hujše, ampak recimo temu, da so bolj težavne, kajti tu imamo ključne izzive te migracijske krize, torej eh, azilni proračun za azil in migracije. To, tu je prišlo do največjega povečanja sredstev, potem sklad za notranjo varnost, tudi tu je prišlo do 15 odstotkov eh, povečanja na ravni sprejetih obveznosti, 44 na ravni eh, plačil, tu gre za hotspote. No in potem tudi agencija Frontex, Mm, os, več kot 80 odstotkov povečan tako na strani spletnih obveznosti, kot tudi na strani plačil. plačil. Torej, kar zveja fleksibilnosti pri zgornjih mejah, eh, smo nekako pri, pri zgornji meji in veliko vprašanj imamo glede teh dveh hm, postavk. Pomembno pa je seveda, da ostanemo v tej razpravi na proračunsk ki ravni, čeprav seveda vsi želimo nekako govoriti o realnosti teh politik na terenu. Eh, morda lahko vendarle nekoliko razširimo to razpravo in si zastavimo tudi vprašanje v zvezi z finančno realizacijo teh ukrepov, ki so bili sprejeti podurgentno in vprašati se moramo tudi, ali do teh izdatkov zdaj dejansko prihaja, kajti imamo določene dvome, kar zadeva uh, real, zdaj dejansko realizacijo teh ukrepov, ko gre za m, mm, naprimer, premestitev migrantov ali pa za tako imenovane hotspote. Tako da žal grem težko v več podrobnosti, vsekakor pa bo sledila razprava po predstavitvi komisiji komisije. Hvala lepa, gospod Toma. Mislim, da je vprašanje jasno. Večletni finančni okvir namreč ne ponuja dovolj sredstev za odziv na krize, kot je migracijska kriza. In to, kar je najbolj frapantno, je, kakšne so, kakšne so razkoraki med napovedmi in dejanskim stanjem. Prejšnji teden smo bili v Turčiji in ugotovili smo, da eh, po, ob sicer jasnih zavezah glede eh, milijard, ki jih bomo ponudili eh, Turčiji, je le 80 milijonov dejansko bilo izplačenih. In to seveda povzroča eh, veliko vprašanj pri naših sogovornikih. Komisija, dobite besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod Artui, hvala lepa tudi vam, gospod Toma, za ta vod. In hvala tudi za organizacijo tega dogodka. Kajti pomembno je, da se usedemo za mizo in pogledamo, kje stojimo, kar zadeva porabo proračunskih sredstev, se pravi iz proračuna Unije, kar zadeva odziv na migracijsko krizo. Zdaj pa bom prešla na angliščino, ker mislim, da bo meni tako lažje. No, naj začnem s tem, da povem, da se mi zdi, da vsi tu delimo enako vtis, enako občutek, namreč da se trenutno soočamo z enim najresnejših izzivov, s katerimi se je Evropska unija kadarkoli soočala in vse to izhaja iz političnih napetosti v naši soseščini. To ima vpliv v smislu varnosti, v smislu socialnih napetosti, to ima tudi humanitarni učinek in politični učinek. In mislim, da se vsi tudi strinjamo z določeno mero uh, frustracije. Uh, to slišim z vaše strani in tudi jaz sem na istem, kajti tudi mi bi si želeli odziva na ta način, ki bi bil tako učinkovit, da bi bila ta kriza že mimo. Ampak naj začnem s pozitivnim sporočilom. Namreč, kar zadeva evropski proračun, mislim, da je to dober primer hitrega odziva na strani vseh treh evropskih institucij. Skupaj smo iskali vse možne razno razne vire fleksibilnosti in iskali smo resurse in sredstva povsod pod vsakim kamnom, da bi na nek način lahko zagotovili sredstva za te ukrepe. Torej, poglavje 3 in 4 sta seveda tisti, ki sta mm, najbolj na udaru krize. Sama se bom osredotočila zgolj na četrtega, kaj ti eh, tretjega bomo obravnavali kasneje. Podala bi vam torej kratek eh, pregled proračunskih sredstev, ki so na voljo in tudi nekoliko bolj natančno potem predstavila razmere v okviru poglavja 4 v zvezi s posameznimi skrbniškimi skladi, ki ste jih omenili v uvodu. Prva prosojnica kaže jasen primer tega, kar sem dejala glede odziva strani evropskega proračuna. V obdobju 2015-2016 nam je uspelo mobilizirati skoraj da 10 milijard evrov za migracijsko in begunsko krizo, kar je dvakrat toliko, kot je prvotno predvideval proračun. In to mislim, da nam omogoča tudi to, da potrdimo nekaj, kar je dejal že predsednik Artui. Namreč, evropski proračun ni bil eh, oblikovan za to vrstne nujne primere. Sredstva v proračunu so bila jasno, da nezadostna, ampak vendar nam je uspelo podvojiti razpoložljiva sredstva, kajti poleg 5,2 milijard ki so bile programirane v inštrumentih, ki jih je omenila gospa Toma, tako za notranje ukrepe kot zunanje ukrepe, smo še dodatnih 5,3 eh, milijard mobilizirali z eh, dodatnimi sredstvi 1,8 milijarde v pogledu 3, 1,4 v pogledu 4 in potem še 1,8 milijarde iz Evropskega razvojnega sklada, kar je namenjeno skrbniškemu skladu za Afriko za obdobje 2016-2020. Zdaj, vse to je bilo možno le z velikimi prerasporeditvami sredstev, kjer je bilo to možno, pa tako smo uporabili rezervo za nujno pomoč in pa vse inštrumente fleksibilnosti, ki kar že poznamo iz letnih pogajanj o proračunih. Torej, kljub zelo uh, togemu finančnemu okviru nam je vendarle uspelo uh, sestaviti kar zajeten svežen sredstev za prihodna leta. Če zdaj pogledamo Eh, razporeditev sredstev za znane politične in ohranje politične ukrepe. Ne bom šla zdaj v podrobnosti, ker zdaj pogledaj tri, ker ti tam je prišlo do bistvenega povečanja eh, pomoči za države članice na zonalji meji, tudi za agencije, predvsem Frontex, prav tako, eh, kot rečeno, podpora državam članicam, ki so najbolj na udaru in pa podpora tudi eh, za schemo prerasporedanja eh, migrantov oziroma oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito na ravni EU. Te stvari se niso še implementirale in eh, nismo uspeli tega čez noč uveljaviti, pa vendarle napredek je. Kar zadeva zunanje delovanje. To mislim, da je zelo pomembno in to velja tudi jasno izpostaviti. Namreč, če bomo delovali le interno, problema ne bomo rešili. Problem se je ustvaril druge, zunaj in zato moramo svoje aktivnosti usmeriti tudi na vzven. Mi smo poskušali izvajati dve vrsti ukrepov. Najprej najbolj ak akutne humanitarne eh, težave eh, beguncev v sosednjih državah. Omenili ste Turčijo, tudi Libanon, Jordanijo, to so tiste države, ki najbolj počutijo pritisk beguncev. Prav tako pa že ukrepamo za to, da bi spodbudili stabilnost in da bi se torej lotili tistih temeljnih razlogov, Eh, zakaj te migracijski tokovi sploh nastajajo. Torej, skušamo spodbuditi te osebe, da ostanejo tam, kjer so. In, naprimer, skrbniški sklad za Afriko je dober primer tega. Če gremo zdaj m, mm, stran od proračuna, poskušali smo na nek način ustvariti učinek vzvoda za sredstva iz proračuna z, naprimer, skrbniškimi skladi EU in tudi s posebnim inštrumentom za Turčijo. Na to lahko gledamo kot na ad hoc inštrumente, kot jih je poimenovala gospa Toma, ampak to niso inštrumenti, ki bi bili nepredvideni. Eh, finančna uredba namreč predvideva vzpostavitev takšnih finančnih inštrumentov in do neke mere imamo zdaj proračun, ki že predvideva to vrstne inštrumente, ki omogočajo učinjeku zvoda. In eh, upam da, in mislim, da to v prihodnje ne bo več tako zelo ad hoc, če bomo hoteli mobilizirati količino sredstev, ki so potrebna za to vrstne izzive. Če se zdaj konkretno lotimo poglavja 4, tri je skrbniški skladi, ki smo jih ustvarili, torej Evropski eh, sklad za Afriko, 1,8 milijarde evrov, predvideno za obdobje 2016-2020, eh, 405 milijonov ne bi prišlo iz evropskega proračuna, potem eh, velik eh, prispevek Evropskega razvojnega sklada, države članice pa so do sedaj prispevale 81 milijonov. To je odgovor na enega od vprašanj, ki ste ga zastavili, gospod Toma. Potem eh, skrbniški sklad Madad za Sirijo, 621 milijonov prejetih do sedaj, 569 iz Evropskega proračuna in 52 milijonov od držav članic. Tu v grafu vidite razmerje med različnimi viri. No in potem inštrument za begunce v Turčiji na podlagi pogajanj. E, tu je predvideno milijardo iz evropskega proračuna, del teh sredstev je že predviden za leto 2016 in predlagali bomo tudi že ustrezne številke v osnutku proračuna za 2017, 2 milijardi pa bodo prispevali države članice. Poleg tega, kot zelo dobro veste, smo pred dvema tednoma imeli konferenco v Londonu e, za Sirijo in tam so države članice skupaj s komisijo sprejeli zavezo za 3 milijarde evrov eh, pomoči iz proračuna EU 1,1 milijarde, vključno s tem, kar že imamo v skladu Madar. In eh, to je tudi možnost za makroekonomsko finančno pomoč eh, Jordaniji, če se prav spomnim, na ravni 200 milijonov. Tako da celokupno gledano to predstavlja podvojitev zavez. Eh, na, v primerjavi z zadnjo konferenco v Kuwaitu. Preden se lotimo zdaj teh treh skrbniških skladov podrobno, naj povem, da eh, kar zadeva splošno sliko tega četrtega poglavja. Za leto 2016 največ spomnim, proračun predvideva 9 milijard eh, obveznosti, 10 milijard plačil, kar je 36 odstotkov več kot lansko leto. Prav tako pa, in tu moramo meniti nekaj, kar je zelo pomembno za Evropski parlament, namreč zahvaljujoč upravljanju in izvajanju proračuna za leto 2015 in tudi proračuna za leto 2016 eh, smo praktično odpravili vse zamude, ki smo jih morda imeli pri tem poglavju v letu 2015. In to je bila anomalija, ki smo jo želeli eh, odpraviti tu mm, pri izvrševanju proračuna. Tako da leto 2016 začenjamo z bistveno bolj stabilno situacijo, kar zadeva eh, obveznosti in plačila pri poglavju 4. V vsakem primeru pa leta 2016 začenjamo v situaciji, kjer imamo ničelno maržo, torej ni nobenih rezerv in 24 eh, milijonov smo že vzeli iz inštrumenta za fleksibilnost. Tako da manevrski prostor, ki nam ostaja na razpolago, je izredno omejen pri tej postavki. Kot eh, rečeno, Evropski skrbniški skladi so inštrumenti, ki nam omogočajo mobilizacijo sredstev, s tem, da te sredstva združujemo s sredstvi drugih donatorjev. Različni programi, ki se zlivajo v te skrbniške sklade, imajo svojo lastno pravno podlago in sledijo pač pravilom, ki so jih sprejeli, so zakonodajalci in tu ne gre za nekakršno eh, za obitje pravil, ki jih imamo v predpristopnem inštrumentu, v razvojnem inštrumentu, v inštrumentu za soseščino in tako naprej. Če smem prekiniti, pravi predsednik, kar zadeva inštrument za begunce v Turčiji. Imamo tu že nek dogovor, kar zadeva porazdelitev bremen med državami članicami, kajti ni bilo jasno, ali so države članice pripravljene prevzeti te dve milijardi. Ja, pred eh, desetimi dnevi, mislim, da je bil sestanek. To je zelo dobro vprašanje. Zadnje krat, ko smo o tem govorili, je eh, bila še ena država, ki ni podpisala tega sporazuma, ampak pred desetimi dnevi je bil dogovor dosežen, vse države članice se strinjajo, da bodo uh, dale prispevek in zdaj pripravljamo tudi že časovnico plačil teh prispevkov držav članic v skladu tudi z potrebami po likvidnosti tega inštrumenta. Ja, to je zelo dobro, da je prišlo do dogovora pred desetimi dnevi, ampak ne vem, zakaj bi bilo tako težko obvestiti parlament o tem dogovoru. Ja, lahko se samo strinjam in uh, lahko samo obžalujem, da vas nismo o tem obvestili. Prejšnji teden smo bili na obisku v Turčiji in nismo imeli na voljo teh informacij, čeprav je bil dogovor dosežen, tako da tu moram uradno protestirati in tudi izražam željo potem, da bi bili naši odnosi, recimo temu, bolj časovno usklajeno, da ne pride do teh eh, neskladij, kajti to ni, to ni dobro. Imate prav, imate prav. To je bil dogovor med državami članicami, sprejet je bil na ravni sveta in lahko samo obljubim, da bo komisija storila vse, da vas obveščamo o nadaljnih dogodkih. No, ampak na srečo je to dobra novica, to je zelo dobra novica, da je prišlo do tega dogovora med državami članicami in da lahko končno zdaj napredujemo in eh, kasneje smo še vrnila k temu, kje stojimo, kar zadeva inštrument za Turčijo. No, hotela sem povdariti tole in tudi v bistvu odpraviti pomisleke, ki vem, da obstajajo tu v parlamentu, kar zadeva ta skrbniški sklad. Namreč različni programi, ki prispevajo v skrbniške sklade, vsi delujejo v skladu z lastnimi pravili in komisija seveda sledi tem pravilom. In kot drugo, ti skrbniški skladi so podvrženi enakim eh, obveznostim z vidika revidiranja in eh, računovodskih izkazov in tako naprej kot ostali evropski skladi. Tako da z tega vidika imamo podoben sistem eh, nadzora in implementacije sredstev. Ne bom zdaj šla v podrobnosti posameznih skrbniških skladov, ker vam bodo kolegi iz drugih generalnih direkcij povedali več v zvezi s temi projekti. Tako da predlagam, da gremo na naslednjo prosojnico, kjer bi rada prikazala, da je skrbniški sklad Madad sklad z regionalnim obsegom, pokriva torej Jordanijo, Libanon, Turčijo, tudi Irak in Zahodni Balkan. Zaenkrat je bilo sprejetih tristo devetdeset milijonov obveznosti za podporo na področju izobraževanja usposabljanja zaščite otrok boljši dostop do zdravstva eh, boljši dostop do vode in eh, kanalizacijske infrastrukture in pa zagotavljanje odpornosti eh, gospodarskih priložnosti in socialne vključenosti. Le 41 milijonov je bilo zaenkrat izplačanih in kolegi mislim, da vam bodo lahko povedali več, kar se deva časovnico implementacije. Imamo že nekaj primerov projektov iz sklada Madat, ki jih vidite na tej prosojnici, ampak tudi tu, kot rečeno, bom pustila kolegom, da vam povedo kaj več o teh programih. Dejstvo pa je, da tu dobite jasno sliko tega, o čem govorimo in da se dejansko letevamo realnih potreb na terenu, ko je torej govora o državah, ki obkrožajo Sirijo. Skrbniški sklad za Afriko pa je nekoliko drugačna zgodba, ker tu ne gre toliko za humanitarno plat, ampak gre bolj za obradovanje tistih eh, temeljnih razlogov za migracijske tekove, torej odpornost, ustvarjanje socialne infrastrukture, zaradi katere ljudje ostajajo ne pa da mislijo, da je njihova edina priložnost v življenju ta, da se odselijo drugam. In imamo nekaj dobrih primerov projektov. Eh, v Etiopiji imamo več programov za zagotavljanje varne oskrbe s hrano. V Somaliji mm, je podpora za prostovoljno eh, vrnitev somalcev iz Kenije. Kolegi torej bodo tudi povedali več na to temo. Naj no, samo izpostavim, da smo na prvih sestankih operativnih eh, odborov že potrdili projekte v višini 101 milijon evrov za regijo Sahel in eh, jezero Čad in pa 253 milijonov evrov eh, projektov za rog Afrike. No in na zadnje, kar zadeva inštrument za begunce v Turčiji. Kot vsi vemo, ena milijarda iz evropskega proračuna in dve milijardi z proračun držav članic za obdobje 2016-2017. Gre za koordiniran mehanizem, k temu se bom še vrnila, upravlja ga komisija kot sestavni del evropskega proračuna. Tu zagotavljamo polno transparentnost, letno poročanje parlamentu in svetu in to tudi podvrženo eh, nadzoru strani eh, pristojnih organov za podelitev razrešnice. Eh, že prej sem dejala, da želim povedati tudi nekaj o tem, kakšne so najnovejše Eh, novice glede tega inštrumenta za begunce v Turčiji. Včeraj smo dobili zelo pozitivno informacijo, da je že prišlo do prvega sestanka uh, usmerjevalnega odbora in zelo jasen občutek eh, za to, da je treba nujno ukrepati, je pri vseh. Zdaj to upamo, da se bo čim prej prelevilo tudi v soglasni dogovor o takošnjem začetku implementacije. Uh, sredstev iz Evropskega proračuna za leto 2016 na podlagi ocene preliminarnih potreb, ki je že na voljo v tej fazi. Opravili smo tudi že mm, posvetovanje s turškimi oblastmi in eh, dosegli smo tudi soglasje glede prioritete, ki je treba eh, nameniti humanitarnim aktivnostim in pa dostopu do izobraževanja. Torej projekti, ki so že bili v pripravi, kar zadeva humanitarno pomoč in pa uh, eh, omogočanje izobraževanja. To bomo začeli implementirati prioritetno v prihodnih tednih in prav tako je prišlo do zelo eh, pozitivnega mm, razvoja dogodkov. Namreč države članice so se dogovorile za koordinacijo aktivnosti držav članic na eh, tem območju. Prav tako bomo pripravili mm, nekakšno kartiranje eh, potreb, da bodo aktivnosti lahko kar se da usklajene. Torej, ravno to usklajevanje aktivnosti pri tem inštrumentu za Turčijo je nekaj, kar velja povdariti na tem mestu. Naj torej zaključim s tem, da do neke mere ponovim to, kar sem dejalo o vodoma. Namreč, vsi bi si želeli, da bi bil odziv hitrejši, da bi lahko ukrepali takoj na terenu in da bi probleme, s katerimi se soočamo, eh, že rešili. In lahko se samo strinjam, da nikako še nismo dosegli tega cilja. Ampak v okviru, ki nam je pač na voljo, smo uh, uspeli izkoristiti vse možne vire fleksibilnosti, zato da smo uh, vire usmerili v prioritete. In poglavi 3 in 4 sta vsekakor dve od prioritet za vse nas in mislim, da bo to še naprej področje, na, bomo, na katerega bomo polagali veliko pozornosti v letu 2016 in kot je dejala gospa Toma, to vprašanje, ne le migracije, ampak celoten svežen izzivov, s katerimi se soočamo eh, na podlagi socialne, politične eh, in humanitarne krize v naši soseščini. Vse to bo vsekakor za srednjeročni eh, pregled eden od poudarkov in o tem, kot, kot rečeno, bomo govorili v drugem delu letošnjega leta. Hvala lepa, gospod Kalvinjo. Če dovolite, bi se na kratko dotaknil proračunskega inštrumenta za Turčijo. Kajti to ne zadeva le držav članic. Komisija je bila sopodpisnica nekakšnega skupnega dogovora na sestanku 3. februarja med državami članicami in komisija eh, je na ravni kolegija sprejela odločitev. Parlament je potrebno obveščati o tem. In zdaj sprašujem, ali je komisija dejansko že sprejela odločitev, ali je gospa Georgieva sprejela nekakšno namero, da bo to odločitev posredovala parlamentu in kdaj. In glede vsebine, ali se boste posvetovali s parlamentom glede te odločitve. Euh, euh, euh, ja, gospod Artui, dovolite mi, da naprej začnem s tem, da, da povem, kot dobro veste, da se pa ponoma strijem, da je parlament potrebno o tem obvešati in vedno smo pripravljeni eh, stvari razložiti. Tu sploh ni nobenega vprašanja, ampak eh, govoriti o nečem drugem. Kot prvo, ta common understanding, ta skupen dogovor je dogovor med državami članicami. Res je, da je komisija tu sodelovala, je nekako poskušala pomagati pri doseganju tega skupnega dogovora. Vse skupaj temelji na odločitvi komisije, ki je bila potem preoblikovana na podlagi dogovora med državami članicami. To torej predstavlja odločitev komisije in izhaja tudi iz njenih pristojnosti, kar pa zadeva proračun. Decembra smo vas obvestili o tem, kako potekajo pogajanja z državami članicami. Takrat se dobro spomnim, smo predvideli 500 milijonov prispevka iz proračuna, potem 700 milijonov, na koncu smo pristali pri eni milijardi. To številko smo omenjali že tekom naše razprave decembra in eh, lahko vas seveda samo obveščamo še naprej o dogodkih. Ko bo pripravljen proračun za leto 2017, bomo to seveda eh, predstavili in to bo sestavni del običajnih pogajanj o letnem proračunu in parlament bo vsekakor imel svoj glas v razpravi o proračunu, če se pač ne boste morda strinjali s to milijardo za obdobje 2016-2017 eh, za Turčijo. Težko si predstavljam, da bi to bilo tisto, kar bi postavili pod, vprašan, pod vprašaj, ker mislim, da vsi vidimo potrebo potem, da evropski proračun tudi ustrezno prispeva. Ampak eh, vsekakor obžalujem dejstvo, da imate morda vtis, da niste bili ustrezno obveščeni in vsekakor bomo storili vse, da bo v prihodnje temu tako. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospa Kavinja, za vse te informacije. Vsekakor e, sem dobro slišala vaš odziv, ampak ko pravite, da je to nekaj, kar zadeva komisijo in si vendarle dovolila reči, da je ta inštrument za Turčijo, inštrument, ki angažira tudi milijardo evrov iz evropskega proračuna. Tako da, kako naj rečem, no, to je na nek način ilustracija problema, ki ga predstavljajo to vrstni inštrumenti. Vse takšno je moje mnenje. Kajti isto velja tudi za skrbniške sklade. Pravite, da s temi skladi na nek način uh, ustvarimo vzvod za mobilizacijo drugih skladov, ampak eh, če pogledamo poglobljeno, za kakšne druge sklade, kakšna druga sredstva pa gre. Gre za sredstva iz držav članic in gre za to, da je vse skupaj pač odvisno od držav članic in potem seveda je to odvisno tudi od proračuna Unije, ki pa tudi v 85 odstotkih uh, ostaja odvisen od prispevka držav članic. Tako da človek dejansko dobiva vtis, da se proračun unije eh, vse čas redči od zunaj z uvajanjem eh, cele serije nekakšnih satelitskih proračunov, kot je dejal predsednik eh, v zadnjih dneh, in vse to nekako potem zaobide demokratični nadzor, ki naj bi ga zagotavljal parlament. Tako da vse to je nekoliko, kako naj rečem, no, premalo dosledno in koherentno in poleg tega tudi, kot rečeno, se izmika demokratičnemu nadzoru. Še eno zadevo sem hotela povedati na to temo, ampak konec koncev sprašujem se tole, kakšne so dejanske prednosti vsega skupaj? Se pravi, zakaj moramo sploh uporabljati nove inštrumente? Jaz imam občutek, da uh, izgubljamo na racionalnosti, da izgubljamo tudi na proračunski racionalnosti, konec koncev, kajti sredstva je treba upravljati, tudi to ima svoj strošek. Tako da imam res pomisleke glede prednosti, ki jih eh, ponujajo ti inštrumenti, ki pa v bistvu niso nič druga kot eh, neke dodatne eh, skrinjice, ki jih obesimo k proračunu EU in konec koncev gre zopet za sredstva držav članic, kajti tudi proračun EU je v 85 odstotkih proračun držav članic. In, Eh, dobro, razporeditev sredstev je nekoliko drugačna od eh, sklada do sklada, pa vendar. Tako nekako moje razmišljanje. Merci, madame Toma. Pouvez-vous nous, nous dire à quel moment, je sais que vous avez des contraintes. Hvala lepa, gospa Toma. Vem, da imate dožnosti, gospa Kalvino, danes zapovdne, kdaj nas boste zapustili. Čez minutko. Bi se morda odzvali na to, kar je povedala gospa Toma? Ja, se opravičujem, ker moram zapustiti sejo, ampak imam druge obveznosti, ki jim ne moramo bežati. Bo pa kolega tu ostal skupaj z ostalimi člani naše ekipe in bodo odgovorili na vaše vprašanja. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se odzovem. Ali gre za balkanizacijo proračuna na nek način? Ne, mislim, da ne. Dve prednosti tu obstajata, po mojem mnenju pred dvema letoma nisem razmišljala o tem, ko sem začela delati na področju proračuna, lahko vam zatrdim, da tega spoh nismo obravnavali kot nek instrument, ki bo postal tako zelo pomemben za naše delovanje. Vidim pa, da obstajata dve prednosti pri uporabi skrbniških skladov. Sama res ne vidimo vseh teh pomankljivosti, ki ste jih izpostavili. Kako se lahko uporabi sredstva izven proračuna. Tudi, če bomo povečali število proračunov in proračunskih sredstev na znate način, se bomo vedno znašli v situacijah, ko sredstva enostavno ne bo dovolj. Potrebujemo instrumente za uporabo drugih sredstev. To je vedno lahko zelo koristno. Trenutno uporabljamo in zbiramo tudi druga sredstva, morda ne dovolj hitro. Pri skladu za Turčijo so države prevzele obveznost v višini 2 milijard. Norveška in tudi Švica bosta prispevali pri nekaterih drugih skladih, kolikor vem. Tako da smo na tem, da ponudimo dodatne možnosti za to, da se nabere več proračunskih sredstev. To je velika prednost teh skladov. Proračuni, kakor so oblikovani, nam tega ne omogočajo. Druga zadeva, usklajevanje dejavnosti zato sem tudi to omenila, ko sem govorila o skladu za Turčijo. Na prvem sestanku smo že dosegli soglasje glede tega, da bomo usklajevali dejavnosti na evropski ravni in tudi na ravni držav članic. Iskreno rečeno, to je nekaj izjemno pozitivnega, kajti Evropa lahko deluje na usklajen način, na bolj učinkovit način, tam, kjer je to potrebno, tudi izven konteksta evropskega proračuna. Mislim, da je to zelo pomembno in tega ne bi smeli zanemariti. Zakaj se mi zdi, da tu ne gre za balkanizacijo? Programi obstajajo, se izvajajo, gre zgolj za drugačen način izvajanja programov. Mislim, da je takšen način tudi veliko bolj logičen, zato ker povezuje različne programe, ki jih imamo. Zakaj potrebujemo humanitarno dejavnost, ki je ločena od razvojne dejavnosti? Bolje je, da zadeve uskladimo, da imamo sinergijo, nima smisla ločevati teh zadev. Imamo humanitarno dejavnost in potem še druge vrste dejavnosti, ki je bolj dolgoročna, pa naj se gre za izvajanje dejavnosti na področju razvoja ali pa sosedske politike. In tam veliko bolj aktivno delujemo tudi v kontekstu službe za zonanje delovanje. Kar zadeva usklajevanje med posameznimi instrumenti, če pustimo ob strani Evropski sklad za razvoj, se mi zdi, da res ne gre za balkanizacijo, gre za bolj fleksibilen način uporabe instrumentov, ki jih imamo na voljo v okviru proračuna. Pričemer zagotavljamo tudi nadzor, zato da se spoštujejo pravila, ki sta jih oblikovala so zakonodajalca. Tudi računsko sodišče potem zadeve preveri. Hvala lepa. Evropski državljani so nas izvolili. Njim moramo tudi polagati račune evropskim državljanom. Vprašanje, ki se zastavlja, je naslednje. Ali je proračun v trenutni obliki sploh razumljiv ali ga lahko pojasnimo evropskim državljanom? Vsi naši skrajno kompleksni ukrepi povzročajo to, da je ta proračun povsem nebrljiv. Če proračuni oziroma če državljani proračuna ne razumejo, je to slabo za inštitucije, predvsem z vidika demokratične odgovornosti. Žal nam je, da nas zapuščate. Gospod Presa je tisti, ki bo odgovarjal. Gospa Šulin. Thank you hvala vsem za predstavitev in tudi za pomisleke glede večletnega finančnega okvira. tile ad hoc inštrumenti so eh, vsekakor po eni strani prepozno oblikovani vsaj po mojem mnenju so pa izredno pomembni eh, za situacijo v kateri smo se znašli tudi sama se sprašujem ali je proračun v obliki kot je pred nami razumljiv me pa tudi skrbi kaj če se bodo pojavile še večje potrebe po denarju tako vseh deležnikov in skladov teh ad hoc inštrumentov kot tudi kaj če bodo države članice rabile eh, več denarja ali imamo eh, pravi odgovor na to. Eh, glede inštrumenta za begunce v turčiji ki je oblikovan v višini treh milijard mislim da je bilo prvotno rečeno da bo pol milijarde denarja prišlo iz eu proračuna eh, dve in pol milijardi pa bodo priskrbele države članice ampak sedaj se je to spremenilo v eno milijardo za eu proračun in dve milijardi za države članice. Eh, omenjali ste časovni okvir v katerem eh, bodo morale države članice prispevati denar eh, me pa zanima kakšen je ta časovni okvir a je to en mesec pol leta eno leto oziroma kako je določen oziroma ali ste ga že oblikovali kajti potrebno bi ga bilo čim prej pripraviti da bo tako turčija kot denar za madad in ostali ta denar prejeli čim prej, da bodo lahko začeli izvajati vse potrebne ukrepe. In ne nazadnje, ali smo pripravljeni na dovolj nadzora nad porabo tega denarja, ne samo v Turčiji, ampak tudi za skrbniški sklad za Afriko, madat in za vse te nove ad hoc sklade. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Donato. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda se strinjam s številnimi stališči, ki ste jih izrazili tako vi kot tudi gospa Toma. Razumem gospo Kalvinjo, ki pravi, da bomo morali poskrbeti za ustrezno usklajevanje dejavnosti znotraj proračuna. Ampak, če bomo vse skupaj usklajevali zgolj v kontekstu proračuna, ne vem, ali je to spoh smiselno. Države ne želijo sodelovati v proračunu, kot je trenutno oblikovan, zato skušajo najti različne načine, kako bi zaobšle proračun, kar je nedopustno. Kar zadeva Turčijo, zanima me, kako boste ta sredstva tja sploh posredovali, odkje jih boste prejeli občutek imam, da vzpostavljamo instrumente in postopke in ljudje nas res prav čudno gledajo drugod po svetu, kaj počnemo. Nedvomno so zadeve nujne, sredstva vsi pričakujejo po tem obisku, tudi sami to zelo dobro vemo. Res se bojim, da danes enostavno nismo zmožni na hiter način zagotoviti teh sredstev, pa naj si gre za sredstva, ki jih bodo posredovali države članice ali pa ki jih bomo vzeli iz evropskega proračuna. Mislim, da gospod Erdogan tu res nedopustno izsiljuje s temi sredstvi, ampak dejstvo je tudi, da so razmere nujne in da moramo ukrepati. Videli smo, koliko ljudi se nahaja v težavah in potrebujejo evropsko pomoč. Del sredstev bi morali čim hitreje posredovati. Res se sprašujemo o tem, ali je Evropska unija spoh učinkovita ali ne, glede na to, kako počasi se sredstva posredujejo. Komisija to kar pometa pod preprogo, tako pri tem vprašanju, kot tudi pri beguncih. Ne vem, ali bomo kar pozabili na vse postopke, ki smo jih vzpostavili. Nadzor je pomemben, ampak zagotovo morajo ljudje prejti sredstva. Hvala, gospod Gadja Zabal. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je kolega ravno kar povedal, kaj nas najbolj skrbi pri teh skrbniških skladih. Če bodo sledili istim pravilom delovanja kot ostali programi, ki že obstajajo in ki delajo na tem področju in ki izhajajo iz proračuna, to ne bo dobro. Večjo fleksibilnost bi potrebovali, ampak fleksibilnost ne takšno, kot velja za programe. Zanima me, v čem je pravzaprav problem ali svet ni pripravljen oblikovati razumnega, potrebnega proračuna za vse tisto, kar potrebujemo. Komisija izvaja finančni inženiring, ustvarja neke sklade izvan proračuna, ki sploh nima nobenega smisla z proračunskega vidika. Ne bom rekla, da ni pomembno, da se usklajujemo ali da ni pomembno, da poskrbimo za ustrezne mehanizme. Tisto, kar je potrebno, je, da se vprašamo, ali res nujno potrebujemo sklade izven proračuna. Zanima me tudi, kakšna je vloga parlamenta. Ko smo se pogajali o proračunu za leto 2016, smo se ukvarjali tudi s vprašanjem, o čem se pogovarjajo vodje vlad in držav v, v lavaleti. Rekli smo, da bi morali za proračun za leto 2016 predvideti tudi te 3 milijarde za sklad. Tudi ko je svet zasedal, smo rekli, da bi moral svet predvideti dodatna sredstva. In potrebujemo tudi dodatna sredstva, 15 milijonov bi jih še potrebovali znotraj proračuna. 250 milijonov do leta 2016, v preostalem proračunskem obdobju pa vsa ostala sredstva. Ampak kaj se bo dogajalo, če se bodo programi začeli izvajati? Parlament potem spoh ne bo imel več nobene besede. Mislim, da nihče v dvorani ne bo rekel, da bomo zagotovili 750 milijonov, če se v proračunu nismo dogovorili. Tu se bolj pritožujem na to, kako deluje svet, ne toliko na to, kako deluje komisija. Teda. Veliko govorimo o dodani vrednosti v kontekstu javnih sredstev. In vi se sprašujete, kakšna je dodana vrednost parlamenta. No, morda res ne bi smeli biti preveč zahtevni na tem področju. Gospod Omarži. Gospod predsednik, hvala lepa. Moram reči, da sem vedno nekoliko presenečen nad tem, kako mirno poteka razprava, potem kako komisija podaja izjave, s katerimi kaže, da je popolnoma zadovoljna sama seboj, po drugi strani pa vidimo, kako resna je situacija. Potem ugotavljamo, da se s tem majhnim proračunom počne vse mogoče, Danes gre za vprašanje vojne in miru pravzaprav. Govorimo o prihodnosti Evropske unije. Ta majhen proračun, ki ga imamo, je res majhen proračun, ampak to je sedaj oklesano v kamen. Tudi to bi morali povdariti. Tudi Evropski parlament se s tem strinjal. Gre za proračun zategovanja pasu, ki zagotovo ni primeren za reševanje niti begunske krize, niti širše krize, v kateri se nahajamo. Gre za velik problem in sicer časovni dejavnik nas omejuje. Ne moremo se odzvati na te nujne razmere, če bomo gradili plinovode in izvajali nadzorne postopke, ki so preveč kompleksni. Bili smo v Turčiji videli smo, s kakšnimi težavami se soočajo posamezniki. Vemo tudi, da bodo sredstva prišla v njihove roke šele takrat, ko bo kriza konec. Glede skrbniških skladov, mislim, da bi morali biti primerno okrepljeni s sredstvi, da bodo upravičili vsa pričakovanja. Glede prihodnih proračunov smo šele na začetku samega začetka problema migracij. Mislim, da bomo kmalo ugotovili, kako neopremljeni smo za reševanje tega problema. S predsednikom Artvijem sem se o tem pogovarjal v Turčiji vendar vprašanja migracij ne moremo obravnavati, ne da bi sočasno obravnavali tudi vprašanje demografskih odnosov. Svetovno prebivalstvo se bo do leta 2100 povečevalo, takrat nas bo nekje 12 do 13 milijard. Takrat bo afriška celina bila priča štirikratnemu povečanju števila prebivalstva z 900 na, milijonov na 4 milijarde 200 milijonov. Kar pomeni, da bomo na nek način preplavljeni zaradi vseh svojih pomankljivosti. Hvala, gospod Omarži, gospod Maragal. Hvala lepa, predsednik. Bili smo v Turčiji, tam smo preživeli en teden. Mislim, da smo zaradi tega še toliko bolj občutljivi za vsa ta vprašanja. V glavi imamo še vedno vse podobe, ki smo jih videli, še vedno smo čustveno precej razrvani, ampak v tej razpravi bi vendarle morali govoriti iztrezno glavo. Gospod predsednik, dobro se mi zdi, da zabeležimo vse svoje odzive, vse svoje pripombe. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da tako komisija kot parlament odigrata vlogo, kot jo opredeljuje pogodba in kot situacija od nas tudi zahteva. Mi kot parlament in kot odbor bi morali biti pripravljeni na to, da sprejmemo tudi mehanizme za fleksibilnost na interni ravni. Če obstaja mehanizem za usklajevanje med komisijo in državami članicami, vse lepo in prav. Potem se bo tam zagotovilo spremljanje, nadzor v okviru tega mehanizma za usklajevanje. Verjetno se bodo sprejemale odločitve, se potem izvajo nadzor nad sprejemanjem odločitev Zagotovo se bo tudi znotraj našega odbora govorilo o tem in se bomo obveščali. Svet in komisija bi se tega morala bolj zavedati, da morata obveščati tudi nas. Pa tu ne gre zgolj za nadzor nad sprejemanjem proračunskih odločitev oziroma finančnih odločitev, pa naj se gre za odločitve, ki se sprejmajo znotraj proračuna ali izven proračuna očitno obstaja manjši kaos v tem postopku, namreč kako, kdaj, na kakšen način se bodo izvajali odločitve, kako se bodo porabljala sredstva, kdo jih bo porabljal. Imamo skrbniški sklad za Afriko, imamo sklad za Turčijo, potem so tu še prispevki donatorjev, imamo tudi program držav članic, tudi Turčija je nekaj prispevala. Potem so tu predpristopna sredstva, nekje šest ali sedem različnih virov imamo, najmanj toliko. Poskrbeti moramo za ustrezno konsolidacijo teh virov, poskrbeti moramo za to, da se bodo tudi odločitve o porabi sredstva iz vseh teh virov ustrezno usklajevale, sicer bomo izgubili nadzor nad tem, kaj se dogaja. Tam smo bili en teden, ampak še vedno ne vemo, koliko ljudi je natančno v Turčiji, kakšna, kakšne so potrebe, finančne potrebe kakšne so potrebe na področju izobraževanja, potrebe po humanitarni pomoči, potrebe po nastanitvenih zmogljivostih, tako znotraj taborov za begunce kot izven njih. Dejstvo je tudi, da smo v okviru proračuna že izkoristili vso fleksibilnost, ki jo imamo, dosegli smo vse pragove. Če se pojavi nov požar, ne vem, ali ga bomo lahko gasili. Mislim, da se lahko v primeru še ene krizne situacije zadeve bistveno poslabšajo. Zato bi komisija morala biti bolj fleksibilna, ko gre za samo sprejemanje odločitev in za odzivanje. Mislim, da bi morali vse te svoje zmogljivosti bolje usklevati in zauzeti tudi bolj pozitiven odnos drug do drugega. Situacija se precej spreminja. Rusi pritiskajo na severu Sirije, tudi v Alepo. Turki bombardirajo kurdske položaje v Siriji. Včeraj je prišlo do atentata v Ankari, nekje 30 mrtvih, več 100 ranjenih. Fleksibilnost zagotovo potrebujemo, ampak ali naj vse te instrumente za fleksibilnost vključimo v proračun. Gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisluhnil sem vam, kolegom in prišel do treh zaključkov. Kot prvo, mislim, da nas nedvomno čaka novo obdobje v kontekstu proračuna. Prisluhnili smo uradnikom sveta komisije in trije koncepti se stalno pojavljajo. Finančni vzvodi, dodana vrednost in proračun, ki temelji na uspešnosti oziroma doseženih rezultatih. Zato bi se morali pravzaprav vprašati, kaj bo to pomenilo za sam proračun, tudi samega strukturnega vidika, kako bo to vplivalo na postopek. Kakšna je vloga odbora za proračun? Občutek imam, da smo vedno manj odbor za proračun, temveč smo vse bolj odbor za potrjevanje že sprejetih odločitev. Ja, pravzaprav smo kot neke vrste notarjat. Od nas zahtevate, da ratificiramo cel niz odločitev, pri katerih sploh nismo sodelovali. Želite, da ste tem zagotovimo sprejetim odločitvam večjo legitimnost. Potem je tu še vprašanje gravitacijskega centra vseh teh sredstev, ki jih imamo na voljo. Koliko sredstev bomo zagotovili z novimi tremi skrbniškimi skladi? V prihodnih dveh letih bi morali zbrati 5,4 milijarde Potem sem pogledal še ta dokument, ki ga bo predstavil gospod Preza, sam to imenujem sredstva Preza. Razdelek 3, sredstva za migracije, 3,8 milijard za dve leti, če prav razumem te preglednice, ki ste nam jih posredovali. Mislim, da bo prišlo do določenih posledic. Predvsem dve vidim. Od držav članic zahtevamo, da, vključ, da posredujejo sredstva za skrbniške sklade, za vse tri. Ampak se vam zdi, da se je njihova pripravljenost za posredovanje sredstev povečala, tako kot pri evropskem proračunu. Poglejte si, kakšen mehanizem uporabljamo. Države članice vedno bolj sistematično zapirajo pipo in ne posredujejo sredstva v evropski proračun za posamezne politike. Obstaja pa še druga posledica. Pri finančnih instrumentih si najprej pogledajte, kaj vse se vzpostavlja, kakšna struktura. Najprej sklad za Turčijo. Vlade bodo vključene v upravne odbore pri teh skladih. Vstopili smo v novo proračunsko obdobje, celo proračunsko dobo. Verjetno si lahko zamislite, kakšne bodo posledice vseh teh domnevno neškodljivih odločitev, ki jih trenutno sprejemamo. Kot je rekel gospod Omarži, smo šele na začetku izjemno dolgega procesa. Mislim, da demografske napovedi niso tako apokaliptične, kot jih je sam predstavil bo pa zagotovo vse skupaj vplivalo na naše politike v prihodnih letih. Res mi je žal, da sredstva preza niso na ravni, ki jih potrebujemo za sklade. Hvala lepa, gospod Sarvama. Hvala. Naj se najprej zahvalim komisiji za to, da je predstavila trenutno stanje. Ne bi mogel reči, da je komisija tukaj uh, zakrivila kakšen uh, zločin, ampak naj bom namenoma dramatičen. To je izredno žalostna situacija, v kateri smo se znašli. Vem, da imamo vsi tukaj v dvorani iste cilje. Vsi želimo ukrepati. Mislim, da je trenutno Evropska unija kot nekakšen robot, ki je desetletja jadral v mirnih vodah. E, tukaj lahko pozorim tudi na podobnosti z dramo Tennessee Williamsa. No in potem kar naenkrat lansko poletje se je pojavil nekakšen dramatičen eh, vihar, ki sedaj eh, vpliva na vse države članice. Gre za srdit vihar, ki sedaj eh, ziblje našo ladjo in zdi se, da bo ta vihar kar nekaj časa trajal. Tako da moramo nujno ukrepati. Čeprav razumem, da tukaj razpravljamo o večjem finančnem okviru, o proračunski strukturi, o procesu sprejemanja odločitev in o tem, kako bi morali to spremeniti, če želimo sploh preživeti ta vihar dobesedno. Če želimo preživeti in se ne potopiti v tem viharju. Eh, mislim, da bo ta vihar eh, proračunsko strukturo razcefral na kostce in sedaj sem zanaraš tako dramatičen. Sedaj smo v februarja 2016, vse se je spremenilo eh, od trenutka, ko smo sprejeli sedajni večletni finančni okvir. Če bomo čakali do leta 2019, 2021, potem sploh ne bomo več sedeli tukaj v Evropskem parlamentu. No, v tem dokumentu je predstavljenih nekaj možnosti, eh, to bo zahtevalo tudi veliko dela, ampak preprosto bomo morali vse te spremembe začeti izvajati sočasno. Ne moremo izbirati med to ali ono možnostjo. Ja. Žerard je rekel, da je to kot nekakšen žig. Jaz bi pa na koncu podal samo to opasko. Kaj lahko naredimo z žigom, zato da bi spremenili trenutno stanje? Ali bomo še naprej vse skupaj uh, žigosali? Ne vem, kako bi to lahko karkoli spremenilo. Skratka, situacija je zelo dramatična, kot odbor za proračun se počutimo pa polnoma nemočne. Ne vem, kaj bi lahko naredili, ali naj stavkamo, ali naj rečemo, da več ne bomo ničesar potrdili, ožigosali. Eh, to bi povzročilo nesluteno oziroma nikoli prevideno krizo Evropske unije, ampak to tako ali tako že imamo. skratka, mi smo del postopka soodločanja, zato moramo imeti moč besede. Cenim vse pripombe predsednika v zvezi z preglednostjo in tako naprej. Ampak še vedno gre za manjši problem znotraj procesa odločanja v institucijah. Zatem sami problemu ne bomo ničesa rešili. Res potrebujemo dramatične spremembe. In eh, spet eh, na koncu vse eh, bo odvisno od sveta, ali je svet tukaj zastopan. Res se sprašujem, kaj se tam dogaja. Če bi jaz bil Vladimir Putin, kar hvala Bogu nisem, bi se res odlično zabaval. 24 ur na dan bi, bi se veselil in zabaval nerazumljivo je, kako sedaj on v tem kaotičnem svetu, on vodi orkester. Eh, v zadnjih osmih letih imamo tudi zelo šibko administracijo v ZDA, eh, tako da bi v teh okoliščinah morala vsaj eh, Unija stopiti skupaj. To velja tudi za svet, za predsednika sveta in za vse države članice. To so resne zadeve, kar omenjate vendar je dejstvo, da smo v geopolitičnem kontekstu, ko kupujemo pohištvo v Pekingu in Tokiju za 29. veleposlaništvo, ki ga odpiramo kot Evropa. No, mislim, da bi morali združiti tudi svoje diplomatske in obrambne zmogljivosti. Ključno vprašanje, ki se zastavlja v Siriji, je, kako zagotoviti mir na Bližnjem vzhodu. Res je, da Putin skuša nekoliko uskladiti delovanje v Ukrajini in to ravnotežiti s tem, kar se dogaja v Siriji. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem komisiji za obširno pripravljalno delo in eh, lahko podprem eh, marsikaj od eh, tega, kar so povedali kolegi. Lahko se kar navežem na pripombe gospoda Sarvame, tudi gospod Depre je uh, odlično povedal, zakaj gre. Mislim, da bi morali se kot evropski poslanci bolj osredotočiti na to, kaj želimo doseči. Uh, Danes smo slišali že veliko lepih prispodob, no bom še jaz povedal eno. Meni se zdi, kot da smo, kot, eh, kot da smo ekipa zdravnikov, odločamo o zdravilih, neka druga ekipa zdravnikov pa nam sploh še ni povedala, kakšna bi morala biti terapija. Torej, mi tukaj govorimo o velikih zneskih o denarju. Tudi jaz eh, mislim, da bi morali pomagati učinkovito in hitro, ampak eh, prav tako tudi mi ne vemo, kam bi naj šla ta pomoč. Zato bi morali končno poskrbeti za to, da ne bomo samo eh, strokovno razpravljali o finančnem vidiku. Ne, kot Evropska unija bi morali končno odločiti o tem, kako se želimo lotiti begunske, migranske krize. Eh, nihče ne ve, koliko ljudi bo letos prišlo v Evropsko unijo, kako naj potem pametno načrtujemo proračun. Nihče ne ve, eh, kam bomo namestili te ljudi. Se pravi, najprej bi morali rešiti ta osnovna vprašanja. Evropska unija bi končno morala tukaj sprejeti stališče in uh, razviti nek jasen načrt, ki bo demokratično legitimen, ki bo imel tudi podporo držav članic. V tem trenutku tega načrta nimamo. Govorimo kot uh, slepci o barvi, kar nekaj si predstavljamo, sprejemamo odločitve o milijardah, ki jih želimo nekam nameniti, pa sploh ne vemo točno, kaj je naš cilj. Mislim, da bi morali skupaj z drugimi pristojnimi odbori končno sprejeti nek robusten načrt, eh, kaj ti biti moramo odkriti. Dobro, države članice se sicer v naslednjih dveh dneh eh, eh, sestajajo, sestaja, ampak vsi vemo, da ne bodo prišli do nobene pametne rešitve. Voilà, je vais donner la parole. Ja, prav. Gospod Freza dobi besedo. Bi pa tudi sam podal nekaj pripomb, če mi komisija to dovoli. Naša misija v Turčiji je na nas naredila velik otis. V okviru misije smo bili tudi v Gjazantepu, tam smo se srečali z odgovornim za enoto evropske delegacije v Turčiji. 8 do 10 milijonov oseb naj bi bilo razseljenih v Turčiji. In del teh oseb se že nahaja na turški meji. Turška meja je zaprta, tam postavljajo tabore. In te osebe bodo slejko prej skušale mejo prečkati. Verjetno bodo prišle v Evropo. Problem, s katerim se soočamo, je daljno dolgoročen in se ne bo zaključil danes na jutri. Mislim, da bi morali tudi na grško-turški meji poskrbeti za ustrezno rešitev situacije. Zamisel, da bi Grčijo izključili iz šengenskega območja, ker ne izpolnjuje v celoti svojih obveznosti, to je po mojem absurdna zamisel. V tem primeru bi namreč Grčija morala sprejeti še večje število migrantov, kot jih sprejema danes in ta problem bi preselila na drugo mejo, tako da to nikakor ni rešitev. Vtis imam, da je Evropa postavila zid, sočasno kaže svojo politično nemoč. Trenutno smo v fazi pregleda večletnega finančnega okvira. Namesto, da bi sprejemali te instrumente, te satelitke okrog evropskega proračuna, pri katerih vsake so spostavljamo neke nove odbore za upravljanje, pri katerih se izvajajo tudi zelo kompleksni postopki, ko pravzaprav objavimo razpis za to, da določimo ceno vode, mislim, da je to nedopustno in na tak način res ne moremo več delovati. Tu gre za izredna sredstva, ki jih posredujejo države članice. Proračunska enotnost je temeljno načelo javnih financ. Če se pojavijo krizne razmere, dodatna sredstva zagotovimo izven proračuna, ne pa da ustvarjamo dodatne instrumente, dodatne satelite okrog proračuna. Bolje bi bilo, da povemo, kaj si želimo, namesto da se zgolj strinjamo z vsem, kar predstavi komisija, čeprav vemo, da ima precej strokovnega znanja. Mislim, da bi morali končno nehati s tem razdrobljenim delom, da bo proračun vendarle enkrat berljiv in razumljiv, da bomo državljanom lahko pojasnili, kaj pravzaprav počnemo. Govorimo o raznih skrbniških skladih, skladih in drugih instrumentih, ki jih sami imenujem sateliti. V okviru večletnega finančnega okvira imamo res predvidena določena sredstva, ampak ali bi bilo res tako težko vključiti še dodatno vrstico v smislu izredne razmere, izredna sredstva, saj tudi Junker o tem govoril, da bi v večletni finančni okvir še nekaj dodali, če bi bilo treba. Lahko pa bi potem države članice lahko objavili še dodatna dodatne razpise ali karkoli že za to, da se sredstva pridobijo. Lahko bi dodatna sredstva vključili v razdelke tri ali štiri, namesto da pri vsakem instrumentu ustvarjamo nove odbore, s katerim jemljamo tudi pristojnosti parlamenta na področju nadzora. Gospod Preza. Merci, Hvala, gospod predsednik. Bom skušal odgovoriti na ta vprašanja. Najprej ugotovitev. Mislim, da se vsi strinjamo, da so razmere res nujne, zlasti, ko gre za vprašanje migracij, ko gre za krizo z begunci. Mi skušamo poiskati rešitve za krizo, tako znotraj unije kot izven unije. Istočasno pa obstaja določen konflikt med tem, da bi hitro ukrepali in tem, kakšne postopke moramo upoštevati, zato da bodo vsi akteri lahko sodelovali v postopku odločanja. Naš cilj je, da povečamo sredstva, ki so na voljo. Istočasno pa moramo zagotoviti dovolj nadzora, zato da bomo preverili, ali se sredstva davkoplačevalcev, ki se posredujejo preko proračuna ali preko skladov, sklada za Turčijo, naprimer, ali drugih skladov, skrbniških skladov, porabljajo na zakonit in pravilen način. Tako da tu obstaja neke vrste notranji konflikt med tema dvema vprašanjima. Bom skušal odgovoriti na vprašanje, vendar ne nujno v zaporedju, v katerem ste jih postavljali. Skrbniški skladi niso dodatni instrumenti, gre zgolj za instrumente, ki nam omogočajo boljše usklajevanje pri teh specifičnih vprašanjih, ki presegajo omejitve, ki jih opredeljujejo pravne podlage za vsak instrument znotraj proračuna. Glede skrbniškega sklada za Sirijo. Madat, kot ga imenujemo, to pomeni upanje v arabščini. Različna sredstva smo uporabili. Sredstva iz sosedske politike, predpristopna sredstva in sedaj ta sredstva namenjamo za begunsko politiko. Res pa je, da se ta sredstva ne porabljajo znotraj strogo omejenega področja delovanja posameznega instrumenta. Skrbniški skladi nam omogočajo, da se odzivamo na situacijo, kakor se leta pač razvija. Gospod Sarvama, smo v nevihtnem vremenu in ta vihar bo verjetno trajal kar nekaj časa. Poskrbeti je treba za večjo usklajenost med državami članicami, ki prispevajo k tem skladom, ki bodo še prispevale k tem skladom v prihodnih mesecih. Imamo tudi možnost, da povečamo razpoložljiva sredstva v okviru sklada za begunce v Turčiji. Lahko povem, da smo dodali 2 milijardi. Toliko imamo na voljo v proračunu. Glede samega postopka sprejemanja odločitev, če se vrnem na vprašanje predsednika, vi ste spraševali, kako bo deloval sklad za Turčijo, kako bo s posredovanjem informacij. Postopek odločanja pri skladu za Turčijo je pregleden zagotovili smo 3 milijarde. Dva meseca je trajalo vse skupaj, se pravi od trenutka, ko je bil sklad najavljen na najvišji ravni decembra, pa do končnega dogovora na svetu, kjer so tudi potrdili, da bomo dodali 2 milijardi k sredstvom, ki so že na voljo v proračunu. Gospod predsednik, omenili ste tudi to, da bi vključili v proračun razdelek izredne razmere. Kot je rekla gospa Kalvinjo v svojej predstavitvi, Evropska unija je pokazala, da zna uporabiti vso fleksibilnost, ki obstaja znotraj proračuna Evropska unija je sprejela inovativne predloge, ki jih predvideva tudi finančna uredba, naprimer skrbniški skladi, potem mehanizmi za usklajevanje. Objavili smo tudi razpis za posredovanje nujnih sredstev. Poleg tega smo se odločili, da bomo uporabili instrument za fleksibilnost, s katerim se strinja tudi proračunski organ oziroma oba organa. Ta instrument bomo uporabili znotraj proračuna za leto 2016 v največji možni meri. Uporabili bomo vse manevrski prostor, ki ga imamo na voljo. Gospod Omerže je prej omenil Afriko, da tam obstaja kar nekaj izzivov. Mislim, da se vsi zelo dobro zavedamo tega, kar ste izpostavili. Oblikovanje skrbniškega sklada za Afriko je namenjeno prav reševanju težav, s katerimi se sooča Afrika, tudi z problemom migracij. Zakaj želijo prebivalci iz Afrike oditi drugam, zakaj odhajajo drugam v upanju, da bodo tam našli boljše življenje. mislim, da moramo vsi skupaj poiskati rešitev. Sicer rešitev ne bo razrešila čisto vseh težav, ampak vseeno. Gospoda Maragala je zanimalo, kako bomo poskrbeli za to, da bodo sredstva za Turčijo res posredovana v tiste sektore, kjer jih najbolj potrebujejo. Komisija je preučila potrebe. usmerjevalni odbor, v katerem sodelujejo tudi države članice in turški predstavniki kot opazovalci, bo skušal čim hitreje opredeliti, katere ukrepe moramo prednostno izvajati. Delo dobro napreduje. Mi si želimo, da bi odločitve čim hitreje sprejeli, zato da bi čim hitreje lahko sprostili sredstva in začeli izvajati vse dejavnosti na terenu. Res je, da obstaja manjša napetost na tem področju, razumem tudi frustriranost, ki ste jo izrazili. V postopku sprejemanja proračunskih napetost, odločitev je res prišlo do manjših napetosti ampak tudi pri proračunu za leto 2016, kot je povedala gospa Garja Zabal, je bil upravljen spravni postopek, sprejeta je bila odločitev, tudi s pomočjo parlamenta nam je uspelo povečati sredstva za razdelek 4, predvsem zato, ker smo se želeli ustrezno odzvati na krizo v Turčiji, zato smo potrebovali dodatna sredstva, to pa smo tudi vključili v potrebe ki smo jih opredelili že v proračunu za leto 2016. Res je, da bomo za odziv na nekatere nujne razmere morali uporabiti tudi sredstva iz proračuna za leto 2017. Proračunska organa se bosta morala dogovoriti o tem, ali obstajajo možnosti, da se sredstva prerasporedijo ali da se zagotovijo dodatna sredstva. Glede zmogljivosti za odzivanje, morda te res niso na najvišji ravni, ampak skupno vseeno se mi zdi, da obstajajo. Gospod Depre je spostavljal posamezne izzive v okviru proračunskega postopka, ali res obstajajo težnje, da se bo celoten postopek spremenil. Res je, da so razmere takšne, kot jim še nismo bili priča zaradi teh nujnih razmer smo prisiljeni izkoristiti vas manevrski prostor, ki ga imamo tako znotraj proračuna kot izven proračuna, da se ustrezno odzovemo na težave. Ali bodo države članice pripravljene zagotoviti dodatna sredstva v proračun Evropske unije, bomo videli v okviru letnih postopkov. Opravljen bo tudi umestni pregled večletnega finančnega okvira in ob tej priliki se bomo lahko pogovarjali o tem, ali naj zagotovimo dodatna sredstva znotraj večletnega finančnega okvira, kot je trenutno opredeljen. Torej, eh, torej če zaključim, mislim, da je kar nekaj ukrepov, tudi mm, sredstva so zadostna. In, eh, seveda je to razmerje med nujnostjo ukrepanja in pa samim procesom odločanja je kakršno je. Komisija je tu zato, da zagotovi, da se bodo sredstva čim prej usmerila k pokrivanju potreb in v prihodnosti mislim, da bomo med eh, letnimi proračunskimi razpravami, torej 2016 in potem 2017 in tudi v okviru srednjeročnega pregleda še imeli priložnost, da skupaj poskušamo poiskati ustrezne rešitve. Hvala lepa, gospod Preza. Torej, če zaključim, naj povem, da se naj tudi gospa Georgieva pripravi, da bo od mene dobila protestno pismo glede poglava 4. Predvsem zaradi slabega informiranja odbora za proračun po sestanku 2. februarja, ki ga je komisija imela z državami članicami in tudi kar zadeva odločitve komisije, ki jih je ta sprejela potem. Tako, zdaj pa prehajamo na drugi sklop in sicer vpliv migracij na notranje razmere v EU. Prvi besedo dobi gospod Presa, potem pa gospod Matijas Howell, ki je direktor v DG Home, Migration and Security Funds prosim, če se lahko držite morda 25 minut, to bi bilo potem odlično. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom govoril v angliščini, ker je tudi predstavitev pripravljena v angliščini. Eh, Skušal bom eh, hitro predstaviti te posnetke, ki se osredotočajo na proračunske vidike. Uh, Kolega Matijas Ol pa bo bolj poglobljeno govoril o stanju izvajanja. Naj najprej omenim glavne številke v zvezi z eh, potrošnjo povezano z migracijami v naslovu številka 3. V proračunskih letih 2015 in 2016 so bila v, vol, um, v proračunu na voljo naslednja sredstva. Torej za odziv na izzive smo za 80 odstotkov povečali sredstva, ki so povezana z odzivi na, na migracijski begunski izziv. Več kot 1,8 milijona evrov smo dodali eh, temu eh, namenu z eh, dopolnilom k proračunu. Deloma je to prišlo iz eh, agende za migracijo, ta je skušala združiti nacionalna prizadevanja na evropski ravni, zato da bi imeli kar se da učinkovit odziv v skladu z načelom solidarnosti in deljeno odgovornosti. Finančni prispevek, ki je bil pri, predviden za tri glavne agencije, je bil povišan iz 2,3 milijarde na 4,1 milijarde v dveh letih. Kar se tiče velikosti, smo za eno milijardo povišali sredstva oziroma jih namenili za program namestitve beguncev, ki so se nahajali v Italiji in Grčiji. Prav tako smo dopolnili sklada uh, AMIF in ISF za 310 uh, eh, milijonov evrov. Ta denar smo namenili za pomoč državam članicam, ki jih je migracijska kriza najbolj prizadela potem uh, za štirikrat so se povečale finančne ovojnice za nujno pomoč. Šlo je za 254 milijonov evrov dodatka. Prav tako smo okrepili proračun za Frontex. O tem bo nekaj več povedal kolega iz Frontexa. v dveh letih je šlo za porast sredstev za 164 eh, milijonov evrov, tako za operacijo Triton Poseidon v sredozemlju, za operacije vračanja in pa za pomoč pri vzpostavitvi žariščnih točk. Poleg tega smo dodatnih 50 milijonov evrov namenili za vse evropsko schemo namestitve in pa okrepitev, ko gre za Frontex, EASO in pa Europol. Tem, tem agencijam smo namenili 143 dodatnih mest za osebje, ki bo tako lahko opravljalo naloge proračunsko gledano, kakšno je stanje v letu 2016, kakor sem omenil že prej, smo izkoristili vse možnosti fleksibilnosti v proračunu v letu 2016, tudi ko gre za eh, maržo v tretjem naslovu, smo to polno porabili. Instrument fleksibilnosti je bil maksimalno izkoriščen morali smo mobilizirati skoraj 1,6 milijarde iz uh, eh, instrumenta fleksibilnosti, zato da bi lahko okrepili izdatke v. Uh, To appear and uh, the first. V naslovu 3. Prav tako moramo razmisliti, ali še kje obstajajo kakšne možnosti transferjev sredstev iz uh, kakšnih drugih programov, uh, če morda bodo kje uh, ostala kakšna neporabljena sredstva. Če se to ne bo zgodilo, potem uh, je kot zadnje sredstvo znotraj MMF-a predvidena uporaba rezerve za, uh, marže za uh, rezervo, uh, kjer lahko uporabimo v bistvu razlike do zgornjih meja iz vseh eh, naslovov. Če dovolite, bi kolegu Matijasu uh, eh, Earlu dal besedo, zato da bo lahko nekaj več povedal o eh, stanju izvajanja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Eh, prvič se pojavljam tukaj v odboru za proračun, do sedaj sem bil pristojen za azilno politiko, zato sem bil večkrat prisoten v odboru Libe, no tukaj sem pa prvič. Like my... Svojo izjavo mm, bom predstavil v dveh delih. Najprej eh, izvajanje ukrepov v letu 2015 in pa drugič eh, splošna predstavitev agende za migracije in izzivi, ki nas čakajo na tem področju. Eh, prvi del. Eh, v letu 2015 eh, smo že zaznali prve učinke ukrepov, ki smo jih sprejeli, sedem žariščnih točk trenutno deluje v Italiji, Rampani, Lampedusa, Mocali in pa v Grčiji, v Lesbosu, v Hiosu, v Lerosu in pa v Samosu. Eh, no, eh, kar se tiče sistema premestitve, eh, ta še ni bil dovolj zagnan, ampak države članice so se vse na papirju zavezale, da bodo namestile vse skupaj približno 98 tisoč ljudi. Zato smo namenili 500 za namene prevoza. Um, um, šest tisoč oseb je že bilo uh, nameščenih. 153 milijonov uh, ljudi, uh, um, milijonov evrov smo že uh, razdelili čeprav se te številke morda eh, zdijo nizke, je bil lansko leto prviš nas, naš cilj, da bi imeli schem namestitve, kjer bodo sodelovali vse države članice in je tukaj šlo pač za politično zelo pomembno odločitev. Um, naslednji posnetek. Države članice so dobile uh, eh, 200. 71 milijonov evrov v okviru AMIF-a, zato da bi lahko hitreje procesirale prošnje za azil. 53,5 eh, milijonov evrov pa za soočanje z migracijskimi pritiski na zunanjih mejah. Od eh, septembra 2015 eh, smo um, izvedli približno 116 eh, letov za eh, vračanje ljudi. Euro eh, smo namenili za operacije vračanja. There can be no doubt, honourable members, that the efforts need to be sustained to Prav gotovo moramo ohraniti prizadevanja za dosego naših političnih ciljev in pa majnikov v begunski krizi. Um, no, vsi se prav gotovo strinjamo glede ciljev, ampak morda imamo različne poglede na to, kako te cilje doseči. Naj omenim pet glavnih izzivov v begunski krizi. Prvič, uh, Eh, potrebujemo učinkovite nadzor na zunanjih mejah. Drugič, eh, treba je ponovno spostaviti svobodo gibanja znotraj šengenskega območja. Eh, kljub nekaterim dogodkom, ki sedaj kažejo v nasprotno smer, tretjič, države članice moramo torej, podpreti moramo tiste države članice, ki so najbolj obremenjene. Potreben je mehanizem solidarnosti med državami članicami, treba je spostaviti skupen evropski azilni sistem. Četrti cilj, eh, treba je vračati tiste eh, migrante, ki so tukaj nezakonito ali pa jim je bila zavrnjena prošnja za azil. In pa petič, treba je eh, se boriti proti vzrokom za migracije v Afriki in pa na Bližnjem vzhodu. V kolikšnem nameri smo dosegli teh pet uh, političnih ciljev. Naj uh, spregovorim o vsakem posamičnem cilju. Uh, najprej prvi cilj, torej zavarovanje zunanih meja. Komisija je sprejela svežen eh, za nadzor eh, zunanih meja eh, septembra, trenutno se o tem pogajamo, vključuje predlog za razširjenje vlogo Frondexa z dodatnimi silami na kopenskih in pa morskih mejah in pa tudi zakonodajni predlogi, recimo za potovalni dokument, za vračanje nezakonitih eh, eh, priseljencev in pa za prilagoditev šengenskega zakonika. Eh, skupaj s predlogom komisije to predstavlja dodatni finančni napor 1,2 milijarde evrov, zato da bomo lahko eh, financirali novo vlogo Frontexa med leti 2016 in 2020. Um, ehm, eh, Število osebja bi se s tem povišalo na tisoč eh, do leta 2020. Eh, potem omenil bi tudi akcijski načrt z Turčijo. Evropska unija in Turčija še vedno eh, nadaljujeta prizadevanja v zvezi z 12 ukrepi, o kateri sta se dogovorile eh, pri tem akcijskem načrtu, zlasti ko gre za notranjo politiko. Gre za pogajanje o prostovoljni Um, humanitarni schemi, o tem uh, smo se želeli pogajati oziroma pogovarjati danes za turškim zunanjim ministrom, ki pa je zaradi terorističnih napadov v Ankari moral nažalost odpovedati svojo udeležbo na tem sestanku. Uh, če želimo iz Turčije premestiti 80 tisoč oseb, potem bi to predstavljale strošek približno 840 milijonov evrov na leto, zato bi lahko pokrili te stroške. Sedaj pa cilja 2 in 3 uh, eh, gre za ponovno spostavitev svobode gibanja v Schengenu in pa uh, pravična na, prerasporeditev beguncev, namestitev beguncev. Eh, ta dva cilja sta med seboj povezana, zato ju bom skupaj obravnaval. Eh, ključnega pomena je tukaj v prihajajočih tednih in mesecih reforma dublinskega sistema. Glavni izjiv je ta, da mora dublinski sistem spet začeti gladko delovati in v tem smislu eh, moramo poskrbeti za pravično prerasporeditev beguncev, moramo se izogniti sekundarnim gibanjem. Usporedno je treba sprejeti ukrepe, ki bodo prispevali k stabilizaciji skupnega evropskega azilnega sistema. Naj tukaj podam samo dva zgleda. Ehm, razvili bomo kazalnike, s pomočjo katerih bomo lahko bolje nadzorovali vsake državi članici ehm, vse minimalne standarde, ki jih je treba izpolniti za sprejemne centre. Prav tako nameravamo podati predlog za vzpostavitev uh, evalvacijskega sistema za pogoje, uh, za pogoje sprejema. To bi bilo podobno šengenskemu evalvacijskemu sistemu. Komisija uh, trenutno pripravlja te predloge. Z finančnega vidika bi ta reforma zahtevala nekaj več sredstev za tekoče stroške sprejemnih centrov. Uh, Eh, potrebovali bi eh, nekaj nove infrastrukture, ko gre za sprejemne centre. V tem trenutku vam o tem ne morem povedati podrobnosti, eh, kajti v trenutnem političnem vzdušju ne vemo, kaj se bo zgodilo. Upam, da bo nekaj več jasnosti ponudil današnji vrh in pa vrh, ki je predviden v marcu. Četrti politični cilj, eh, dosledno vračanje nezakonitih eh, priseljencev in pa tistih, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil. Komisija želi tukaj okrepiti sodelovanje z Bangladešem, Pakistanom, Afganistanom, Marokom in pa državam Južne Sahare. Eh, zakaj se osredotočamo na te tretje države? Uh, zato, ker uh, iz, te, iz teh držav prihaja trenutno največ migrantov uh, v Grčijo in pa v Italijo. Tesno sodelujemo z Frontexom, z IOM, želimo in Eh, integriran sistem upravljanja vračanja. Ehm, omenil sem že svežen iz decembra, ki vsebuje predloge za izboljšanje zmogljivosti Frontexa eh, za podporne operacije vračanju eh, ljudi. Zlasti, ko gre za vračanje oseb, pa tudi na drugih političnih področjih, ki so povezane z migracijami, z azilom, Eh, gre prej za problem izvajanja, kot pa problem zakonodaje. Eh, lani smo eh, vrnili samo 40 odstotkov vseh tistih, ki bi jih sicer pravno gledano lahko vrnili. Potem še peti cilj, treba se boriti proti vzrokom za migracije v Afrike in pa na Bližnem vzhodu. To sicer presega od pristojnosti našega generalnega direktorata, to je prepristojno zunanje politike, ampak na našem področju, ki ga pokriva Digi Home, eh, razvijamo eh, programe zaščite oseb z eh, državami na Bližnjem vzhodu, v Afriškem rogu in pa v Severni Afriki. No, na Seveda pri prizadevanjih podpiramo tudi države članice. To se je nekoliko spremenilo glede na nepravedljivost migracijskih tokov, glede na potrebe v izvornih državah. Eh, torej skratka, vse skupaj je zelo eh, nepredvidljivo. Upamo lahko samo, da bomo nekje konec marca eh, vedeli nekaj več o tem za kakšno smer se bodo tukaj odločili politični voditelji. Um, ko gre za migracijsko-azilni sistem eh, oziroma svežen, eh, se v tem deloma še pogajamo. To bo spet lahko spremenilo finančne potrebe. Glede na to, kako bodo šla pogajanja, eh, se bodo lahko pojavili kakšni novi izzivi, recimo tiste države, ki sedaj niso bile eh, soočene z eh, begunskim ali migracijskim pritiskom, so eh, tukaj lahko znajdejo v zapostavljenem položaju. Trenutni sistem namenja več sredstev tistim državam, ki so najbolj pod udarom, torej gre za Španijo, Grčijo, Italijo, manj uh, pomoči je namenjeno tistim državam, ki trenutno niso sprejeli toliko beguncev, recimo uh, baltske države uh, in nekatere druge vzhodne države. Tako da tukaj bomo morali sproti ocenjevati izzive in pa finančne potrebe. Zato je treba ohraniti vsaj minimalna finančna sredstva za izvajanje teh načrtovanih predlogov. Eh, seveda vse skupaj pa bo odvisno od uh, prihajajočih političnih odločitev. Uh, gospod predsedujoči, vsekakor smo v izrednih razmerah in uh, zato potrebujemo najprej nekaj fleksibilnosti pri uh, sredstvih, ki so namenjena za uh, migracije. Vidim, da ste ta cilj izrazili tudi vi v vašem dokumentu in pa drugič, verjetno bomo potrebovali um, dodatna sredstva, odvisno pač od tega, uh, kako se bodo razvijale politične odločitve, torej to velja tako za proračun za leto 2017, kakor tudi za večletni finančni okvir. Hvala lepa. Vaša naloga ni enostavna in bomo videli, ali bodo šefi vlad in držav uspeli sprejeti kakšno odločitev pred britanskim referendumom. Besedo dobi gospod Viron Sola, ki je direktor korporativnega upravljanja pri Frontexu. Naj se vam zahvalim za to priložnost, da lahko nastopim pred vašim odborom. Tudi sam sem prvič tukaj, tako da upam, da se bom lahko dobro odzval na vaša pričakovanja. Drugič eh, prenašam vam sporočilo. Fabrisa Legerija, našega izvršnega direktorja, ki se nažalost ni mogel udeležiti današnje seje, zato ga sam danes tukaj nadomeščam. Svojo predstavitev bom eh, razdelil na tri dele. Najprej na splošno trenutna situacija, vloga Frontexa pri tem. Eh, drugič nekaj besed o izzivih eh, in dogodkih v preteklem letu in pa tretji del izgledi in pa izzivi za prihodnost. Torej, prvi element, splošna situacija. Kakor ste že večkrat povdarili, se soočamo z razsežnim fenomenom, torej eh, gre za določene izvorne vzroke v izvornih državah, eh, ljudje morajo te države zapustiti, eh, potujejo skozi tranzitne države, večkrat postanejo žrtve tihotapskih omrežij, potem pridejo do šengenskih zunanjih meja in tukaj nastopi Frontex. Po tem, ko ti ljudje prestopijo meje, so spet v rokah eh, oblasti držav članic, eh, ne glede na to, ali gre za azilne postopke ali za um, mehanizem namestitve. Eh, to pa ni v pristojnosti Frontexa. Tako da Frontex je tukaj samo eden izmed členov v tej dolgi verigi. Mi smo tisti členek na zunanjih mejah, tukaj želimo pomagati tistim, državam članicam, ki se soočajo z izrednim pritiskom v tej trenutni situaciji. Eh, Frontex je tisti, ki skuša nekako izvajati informacije, ki jih tukaj financirate. Se pravi, denar je samo ena plat, drugo vprašanje pa je, kako uporabiti denar na najbolj učinkovit način, zato da lahko pomagaš najbolj prizaditim državam. V, trenutnem, v trenutni situaciji eh, Frontex nima izvršnih pristojnosti. Cariniki ehm, in eh, torej, eh, policisti so tisti, ki na mejah opravljajo delo, imajo izvršna pooblastila. Frontex lahko pri tem samo pomaga, lahko pomagamo tistim državam, ki so v težavah, v tem primeru. Eh, gre tukaj predvsem za Italijo in pa Grčijo. Frontex torej koordinira um, prizadevanja drugih držav članic, ki želijo pomagati Grčiji in Italiji. In eh, temu je namenjen velik delež našega proračuna, torej da financiramo te gostujoče uradnike, ki prihajajo iz eh, različnih držav članic in odhajajo v Grčijo, v Italijo, uh, Eh, torej na tista mesta, kjer so spostavljene žarišne točke, ali pa financiramo dodatna plovila, helikopterje, letala za nadzor nad posameznimi območji in za pomoč eh, pri nadzoru nad eh, mejami. Torej v trenutni situaciji, ko so pritiski na meje, eh, če lahko rečem, eksplodirali, Frontex ne more narediti kar veliko. Eh, tukaj smo popolnoma odvisni od držav članic. Več kot boste namenjali sredstev za Frontex skozi evropski proračun, bolj bomo potrebovali države članice, ki nam morajo pomagati, ki morajo prispevati svoje, zato da bomo mi lahko na učinkovit način uh, Eh, porabili ta sredstva. Samo denar nam pri tem ne pomaga veliko, pomagajo nam države članice, ki dajo na razpolago svoje vire. To um, so operacije, ki jih skušamo um, izvajati. No, uh, lani je bil naš proračun povišan 30, za 30. Eh, milijonov evrov iz 114 na približno 140 milijonov evrov. Eh, no, eh, za vaše to morda manjši znesek, za nas je pa to kar precejšen znesek. Poleg tega smo začeli rekrutirati, smo začeli z um, rekrutacijo 80 novih članov osebja. Uh, No in čeprav imamo sedaj to dodatno osebje, uh, namenili ste nam ta uh, dodatna mesta v vaših proračunskih pogajanjih, uh, še vseeno v petih, pet odstotkov, uh, še, ved, še vedno moramo za pet odstotkov uh, znižati število našega osebja znotraj tega vrčevalnega ukrepa o zmanjšanju števila osebja za pet odstotkov. Torej, ko gre za zaposlovanje novega osebja, Frontex nima dogovora o sedežu z gostujočo državo članico Polsko. To pomeni, da je naš status v tej državi še vedno nekoliko nejasen oziroma status našega osebja. Eh, nimamo ustreznega kvocijenta za prilagoditev naših plač oziroma je ta kvocijent precej nizek. Eh, potem Poljska ni del območja evra, zato tukaj obstajajo tudi razlike med nacionalno valuto in evrom. In zaradi vsega tega, tega Frontex ni um, privlačen delodajalec za višje strokovnjake in višje uradnike iz Evropske unije. Tako da to je že eden izmed velikih izzivov. Potem imamo tudi manjše jezikovne probleme. K nam prihajajo eh, zaposleni z eh, družinami, teže se integrirajo eh, v, Polsko zaradi, v Polski zaradi jezikovnega problema, tako da večina jih ima dvojno prebivališče v svoji eh, izvorni državi in pa v, eh, na Poljskem. Kar se tiče eh, prihodnih izzivov, naš proračun smo načrtovali v skladu z, predlogom komisije, z predlogom komisije za novo uredbo o Frontexu. Eden element tega svežnja je, da bi Frontexu dali razširjen mandat eh, z novimi nalogami. Istočasno pa za naslednja leta od 2017 eh, do 2020 bi dodatno povišali naš proračun in pa število osebja. Iz 400 naj bi zrasli do leta 2020 na 1000 zaposlenih. Eh, no, kot sem že povedala, lahko si predstavljate, da je to velik izziv na področju uh, zaposlovanja novih oseb. Težko bomo našli 600 visoko usposabljenih eh, članov, ki so usposobljeni na področju aktivnosti vračanja, upravljanja meja in tako naprej. Tako da tukaj je, zelo, tukaj je izziv zelo velik um, verjetno bomo to osebje morali rekrutirati iz uh, nacionalnih pristojnih uh, oblasti in to bo spet vplivalo na delo hm, nacionalnih organov, ki so pristojni za ta področja. Tako da nas tudi v prihodnosti čakajo veliki izzivi. Še nekaj o novih nalogah, ki nas čakajo. Eh, državam članicam že ponujamo analize tveganja in pa priporočila, ko gre za ehm, grožnje na eh, mejah, izzive na mejah. Eh, že sedaj koordiniramo skupne ukrepe, že sedaj podpiramo države članice pri vračanju oseb v izvorne države. Komisija poleg tega predlaga, da bi prevzeli novo vlogo nekakšne obaljne straže. Komisija povdarja, da moramo okrepiti zmogljivost vračanja oseb. Eh, Frontex koordinira približno 3000 operacij vračanja na leto. Eh, v prihodnje pa naj bi uh, za Eh, desetkrat povečali to številko. To je torej precejšen izjiv. Prav tako bomo imeli nove naloge pri ocenjevanju eh, ranljivosti, zmogljivosti držav članic pri soočanju z novimi izjivi. Tudi tukaj bomo morali uh, Eh, mi najprej razviti naše lasne vire in pa zmogljivosti, zato da bomo lahko opravljali to nalogo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa, samo eno vprašanje. Ali se sporozum v sedežu podpiše med eh, polskimi oblastmi in Frontexom? So that no, there is no Gospod predsednik, žal moram povedati, da še nimamo podpisanega sporazuma s polsko vlado. Še vedno se pogajamo. Dobro, se bo treba pogovoriti z gospodom Tuskom očitno. Dobro, gospod Toma. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, v bistvu ni več kakšnega časa za razpravo, tako da bi sam malo povedala gospodu Oelu, da se strinjamo z vašima dvema ključnjama pomislikom oziroma skrbima najprej težava z natančnim napovedovanjem mm, na stotine milijonov evrov natančno o tem, kakšne bodo potrebe v prihodnih letih, to je zelo težko in eh, veščas tudi naš odbor pravi, da je pomembno, da se proračun Frontexa prilagodi potrebam, kar je daleč od dejstev. Zdaj pa leta 2016 smo že vnaprej predvideli porabo bistveno več sredstev, kot jih lahko. E, izkoristili smo že vse inštrumente fleksibilnosti, vse rezerve, vse marže in zato bo vsekakor zanimivo videti, kako se bodo stvari odvijale v prihodnih letih na tem področju. No, prav tako pa Hvala lepa, gospod direktor, da ste nam eh, razložili stvari in osvetlili nekoliko, čeprav moram reči, da sem zdaj, ko sem slišala, kar ste nam povedali, še bolj zaskrbljena, kot sem bila prej, sploh kar zadeva eh, problematiko okrog eh, sedeža, okrog statusa, okrog težav z prostovoljci. To je skoraj apokaliptično. Zdaj ne vem, morda sem vas napak razumela, ampak dejstvo je, da je bistvo te agencije usklajevanje eh, teh uradnikov, predstavnikov, eh, ampak seveda moramo tudi imeti koga koordinirati, kar pa zadeva obalno stražo, zopet morda sem tudi tu napak razumela, ampak eh, govorili ste o milijardi 200, če se prav spomnim, tudi to se mi zdi kar velik znesek. In predvsem me zanima, kje zdaj stojimo, kako naprej, kajti do leta v letu 2016 naj bi zadeva postala operativna in zanima me, kje, kje smo na tem področju, kje stojimo. In zaenkrat tega proračuna še nimamo. Razen če kdo drug ve, od, odkot bomo zopet prerasporedili sredstva. In eh, ne vem, bomo zopet eh, iznašli nek nov izvenproračunski inštrument za rešitev tega problema. Vsekakor v, v tem trenutku smo v temi. Uh, Hvala, naj vas pomirim, gospa Tomaš. Še 35 minut časa imamo za to razpravo. In uh, morda bi bilo pametno zastaviti vprašanje, kje bo teh tisoč ljudi, koliko je po Vršavi in koliko drugot. Bi lahko odgovorili na vprašanje, gospod Toma? Potem seveda boste dobili besedo tudi ostali, gospod Tomarži in eh, ostali, ampak najprej, če lahko odgovorite, gospod Toma. <laughs> Nekoliko smo se morali uskladiti glede tega, kdo bo uh, odgovoril na kaj. Torej, če odgovorim na vprašanje gospe Toma glede proračunskega, proračunskih posteljic ustanovitve Agencije za zunanje meje in pa obalne straže, torej sredstva so predvidena do leta 2020, imamo torej finančni program, ki je predviden znotraj Eh, razdelka 3. In eh, prav tako bo potrebno opredeliti, kaj bomo počeli na drugih področjih, naprimer eh, azilni sklad in pa integracija varnostnega sklada in pa izdatkov agencij, ki so v to neposredno upletene. Uh, tu sta na nek način torej dva, dva momenta. Prvi je ta, da je potrebno jasno opredeliti potrebe za prihodne leto, to bomo torej pripravili za proračun 2017. Po drugi strani pa je tu še finančni okvir do leta 2020 in tudi tu bo potrebno ekstrapolirati potrebe do leta 2020 in v okviru srednjeročnega pregleda finančnega okvira pa bo potrebno posledično tudi ustrezno razporediti sredstva glede na potrebe. V tej fazi verjetno razumete, da vam ne moremo dati še nekih natančnih številk, bo pa, bomo prve številke že imeli pri pripravi proračuna za prihodne leto in posledično tudi na podlagi predlogov komisije. Hvala lepa, kar zadeva to, kar je omenila gospa Toma, glede zaskrbljenosti nad to negotovostjo, ki se me tudi sami izrazi. Naj vam dam primer, da boste razumeli, odkot ta negotovost. In ta primer se navezuje na reformo Dublinske uredbe. Trenutno, seveda čakamo še, kako se bodo odvijale razprave v prihodnjih tednih, ampak tri cilje imamo za to reformo prvi niti ni nek pravi cilj, bi rekel. Ampak vendarle, prvi cilj je, da se ohrani status quo, kolikor se le da, torej kriterij prvega vstopa, kar bi še posebej Grčijo postavilo v neznosen položaj, če stvari ostanejo, kakršne so. Druga možnost, ohranimo ta kriterij države prvega vstopa v skladu z Dublinsko uredbo, ampak obenem ugotovimo tudi, da je situacija v tem trenutku takšna, da potrebujemo krizni sistem prerasporeditve, kajti Grčija ni sposobna sama obvladovati tega pritoka in to bi pomenilo, da bi morali že imeti schemo za premestitev. To že imamo, teh 160 tisoč ljudi in to bi lahko uporabili vsaj za čas neke bližnje prihodnosti. Tretja opcija pa bi bila, da bi se pač politično znašli v situaciji, kjer se morda lahko začnemo pogovarjati o nekem trajnem ključu pri razporeditvi po Dublinu in to bi tudi finančno potem pomenilo popolnoma drugo zgodbo. To je tisto, kar sem hotel povedati Ja, nekako abstraktno v svoji izjavi, mm, ko sem dejal, da je treba počakati na to, kakšne bodo predloge komisije na koncu koncev in to bi utegnilo seveda imeti tudi posteljice za naše proračunske izračune. No, to se mi je zdelo koristno, da vam predstavim ta primer. Morda so tudi kakšni drugi. Dobro. Kaj pa ta prerasporeditev teh tisočih uh, uradnikov, koliko v Varšavi, koliko na mejah. Hvala, predsednik. Načrt seveda je ta in dobro je tukaj moramo razumeti, da gre zaenkrat še za predlog komisije, bomo videli, kako se bodo stvari odvile, ampak načrt je, da bi večina teh ljudi delala mm, na sedežu. Ampak v naših operacijah, tako v Italiji kot v Grčiji in tudi ponekod drugot, imamo naše kadre, ki pač rotirajo na teh eh, mestih za potrebe tekočih aktivnosti. Tako da nekako ocena na prst bi bila, da eh, od teh eh, skupno tisoč novih kadrov bi jih približno 100 do 200 bilo takšnih, ki bi po načelu rotacije delali na terenu, na mejah in koordinirali različne naloge in zagotavljali podporo državam članicam na zunanjih mejah. To je torej groba ocena v tem trenutku, kajti še enkrat, zaenkrat smo še v fazi načrtovanja in ne vemo, kakšen bo natančen rezultat priprave tega novega nabora nalog in same uredbe. Hvala lepa, gospod Omarži. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam prizadevanja komisije pri tej predstavitvi, ki smo je bili deležni, teh eh, pet ciljev. Pet ciljev, ki po mojem mnenju jasno kažejo na neuspeh političnih voditeljev v Evropi in na neuspešnost političnih eh, sistemov političnega odločanja. Veliko upanja polagate v Evropski svet, ki se začenja danes z večerjo, ampak če prisluhnemo temu, kar poročajo tiskovne agencije, bo to zgolj prehranjevalna večerja in nobene, ne bo nobene odločitve, ki bi je danes sprejeli in zato bo pač treba počakati vse tja do meseca marca medtem ko pa je kriza tu in zdaj. In ukrepati je potrebno zdaj in to nujno. Zdaj, glede teh petih točk. Ja, vsekakor slišim to, kar pravite, glede pomoči Italiji in Grčiji. Ampak, kar zadeva nadzor na zunanjih mejah, tu pa, če že želimo biti objektivni, velja izpostaviti tudi pomankanje proračunske podpore Grčiji do sedaj in prav tako velja povdariti pomankanje solidarnosti napram tej državi. Kaj ti prihaja do velikega absurda okrog izstopa iz Šengna. No in ko smo ravno pri Šengnu. V prejšnjem stoletju, je svoboda pomenila padec zidov. No, danes s to krizo pa vidimo, da s postavljanjem novih zidov, s postavljanjem pod vprašaj eh, Schengna, tudi načrtujemo napredek in varnost, kar pa je tudi svoje vrstna zadeva. No, in kar zadeva še zadnji cilj, zelo jasno je, da je to cilj, s katerim se lahko le strinjamo, ampak eh, to lahko pomeni le postavljanje pod vprašaj vseh eh, evropskih politik, če želimo spremeniti pogoje sodelovanja in razvoja v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa, ni več drugih prošen za besedo, tako da bom sam izkoristil to priložnost, tudi sam osebno zastavim nekaj vprašanj oziroma povem par svojih misli. To kar pravi komisija, je vsekakor eh, hvale vredno, tudi to, kar eh, predstavlja Frontex, ampak v statistikah, ki ste jih pripravili, moram reči, da imam vendarle vtis, da vlada neko nesorazmerje med eh, izraženimi ambicijami, ki jih izražamo preko ciljev, in realnostjo. Kajti vsak dan Evropa pride med 3 in 5 tisoč migrantov. In eh, od septembra do danes smo zavrnili oziroma vrnili 650 oseb. To je seveda koristno za šefe vlad in držav, zato da lahko potem eh, javno predstavljajo takšne dosežke, ampak dejstvo je, da to ne pelje nikamor in tudi eh, premeščanje je popoln neuspeh. Vsaka država sama izvaja svoj način Eh, azilne zakonodaje. V nekaterih državah lahko prosilec dela takoj, v nekaterih leto dni ne. Eh, pogoji sprejema niso enaki in tudi migranti se pač odločajo na tej podlagi. Spomnimo se medijsko zelo izpostavljene operacije luksemburškega predsedstva, ki je v Luksemburg pripeljalo letalo z polnimi sedeži Sirice, ki pa niso hoteli iti v Luksemburg. In potem je bil tam eh, predsednik Evropskega parlamenta, razno razni veljaki, to je bila spektakularna operacija, ampak ti ljudje se niso hoteli tja preseliti. In kaj je, kaj je cilj zdaj? Premestiti par sto, par tisoč ljudi? Kaj več nam ni uspelo? Zdaj, kar zadeva pooblastila Frontexa. To, kar mene čudi, je, da gre tako malo ljudi na meje in da bodo vsi ti novi kadri ostali na sedežu, kot da bi zdaj ustvarili neko centralno administracijo, čeprav. Vemo, da zdaj pač Frontex težko pridobi kadre. Zdaj, ali, je dejstvo, ali je problem Frontex ali je problem Varšava ja, ja, in eh, tudi to, da Poljska še vedno ni podpisala sporazuma o sedežu. Nam lahko morda poveste, kaj sploh omogoča takšen sporazum? Verjetno šolanje otrok, eh, določene davčne ureditve. Nam lahko poveste, kaj bi pomenilo to, da bi sklenili takšen sporazum o sedežu. In prav tako, gospod Preza, bi potrebovali nekakšno oceno, nekakšno eh, ovrednotenje vseh teh hipotez, ki ste jih predstavili, da vidimo, kakšni bi utegnili biti učinki na proračun. Zdaj, sprejeli smo zavezo za 2000 novih eh, zaposlenih, zdaj bomo samo 1000. Eh, ne vem, koliko novih kadrov ne bi sprejeli, ob enem predlagajo 5 odstotkov manjši proračun. To je surrealistično, ne vem, kako si predstavljajo, da bo zadeva potekala. Ja, vem, ok, pač so določene pravne podlage, ampak naše vlade na pravnih podlagah, takšnih in drugačnih, ubirajo zelo birokratske in tehnokratske usmeritve in to vam verjetno zelo zapleta delo. Tako da razumite, da vsekakor razumemo, kako težko je delati v tako težavnem okviru. Tako, to je bilo torej nekaj vprašanj. Eh, glasovali bomo ob 12. Ob 11.45 nas čaka še kratka razprava, tako da zaključili bomo ob 11.45. Če pa želite še kaj povedati, pa seveda, do takrat imamo čas. Gospod Preza. Hvala, gospod predsednik. Najprej, da ne bo nesporazuma, ker zadeva predlog komisije o ustanovitvi mejne straže in obaljne straže. Ta predlog je seveda pospremljen z ustreznjo finančno oceno. To je bilo poslano zakonodajalcu, tudi parlamentu in eh, natančna ocena stroškov se nahaja v finančnem memorandumu, ki spremlja ta predlog do leta 2020. Tega nismo vključili v naše prosovnici, ker je to zelo, zelo podrobno, ampak eh, brez težav vam še enkrat pošljemo ta finančni načrt, da ne bo vtisa, da karkoli skrivamo. Vse informacije so na voljo. Zdaj, kar zadeva petodstotno kršenje proračuna Frontexa, kot veste, je bila v medinstitucionalnem dogovoru sprejeta odločitev, za petodstotno eh, znižanje števila kadrov v institucijah in tudi agencijah. Tako da tu gre pač za proračunski ukrep in eh, zato je tudi bila ustanovljena medinstitucionalna skupina. Eh, odločitve glede kadrovske sestave in sistemizacije delovnih mest se potrjujejo na letni ravni na komisiji in tudi na ravni proračunskih organov. Naj samo spomnim, da v primeru Frontexa govorimo pa o povečanju števila delovnih mest v rekadrovske zasedbe, kar pa je pač posledica eh, zakonodajnih odločitev. Če dovolite, bi besedo zdaj eh, predal kolegu. Hvala lepa bom skušal odgovoriti na vprašanje v vrstnem redu, kot ste jih zastavili. Najprej gospod Omarči. Omenil je pomankanje proračunskih sredstev in pomankanje solidarnosti naprem Grčiji. Zdaj sicer odšel, ampak mislim, da je dobro to dati na zapisnik. Naj povem, finančna podpora Evropske unije Grčiji mm, do sedaj je kot sledi Kupn eh, znesek za Grčijo je 509 milijonov evrov za obdobje 2014-2020 za področje eh, notranje varnosti. Potem sredstva za krepitev eh, sposobnosti Grčije na področju kapacitet prvega sprejema, odločenje o azilnih prošnjah, politika vračanja nadzor, meja, nadzor, boj proti tihotapcem in varnost prvo plačilo 33 milijonov evrov, prvi avans torej že bil izplačen septembra 2015 in dodatno plačilo bo tudi k malu izvedeno v višini 36 milijonov evrov kot eh, predplačilo za leto 2016. Poleg tega je komisija dala na voljo eh, kar zajetno nujno pomoč v vrednosti približno 145 milijonov evrov v okviru eh, AMIFA in ISF-a in sicer za potrebe Grčije, bodi si neposredno grškim oblastem ali pa mednarodnim organizacijam za implementacijo aktivnosti v tej državi v zadnjem letu. Naj vam dam primer. Grčija je nedavno sprejela več kot 80 milijonov, 8 nič 80 milijonov evrov za 20 tisoč spremnih mest v Grčiji po sporazumu o delegiranju z UNHCR. 3 milijone evrov smo tudi že izplačali kot eh, avansno financiranje za, takš, za to eh, njuno financiranje, urgentno financiranje. In če to združimo še z grškimi nacionalnimi programi in z dosedanjo pomočjo Grčiji, je Grčija prva prejemnica evropskih sredstev na področju notranjih zadev v skupnem znesku približno 50 milijonov evrov. Naj tudi povem, da kar zadeva izgradnjo hotspotov, kar sem tudi omenil v, svojem, v svoji predstavitvi, EASO in Frontex sta na terenu v Grčiji in mi kot DG Home imamo tudi štiri kolege v Grčiji in štiri kolege v eh, Rimu, ki so odgovorni za implementacijo schem premestitve in seveda smo pripravljeni mm, na tudi nadaljne izkazovanje solidarnosti z Grčijo, ki je v zelo težkem položaju, ampak naj tudi povem, da je zdaj tudi na Grčiji, da končno začne uporabljati vsa ta razpoložljiva sredstva in da začne tudi implementirati nacionalne programe. In še zadnja stvar, komisija je tudi dala na voljo strukturna sredstva za eh, obnovo kapacitet za sprejem v Grčiji in tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada za ukrepe vezane na socialno vključenost, tako da tudi tu so sredstva na voljo. Toliko samo kot nekakšen pregled, da dobite v pogled v to, kakšne možnosti se Grči ponujajo. Zastavili ste tudi vprašanje glede scheme eh, prerasporeditve oziroma premestitve in že vodoma sem dejal, da situacija nikakor ni zadovoljiva, tudi z perspektive komisije, ne? ampak naj vendarle povem eno stvar, ki je ne velja pozabiti schema premestitve ima življenjsko dobo dveh let. Zakaj? Prvotni predlog komisije je bil bistveno krajši, ampak potem je več držav članic čisto upravičeno izpostavilo, da, mora najprej, da morajo najprej sploh zgraditi kapacitete. Nekatere države v vzhodnji Evropi sploh še nima kapacitet za te ljudi, ker eh, nimajo beguncev, nimajo eh, cent, sprejemnih centrov in tako naprej. In zato je bil na koncu sprejet kompromis, da naj bo življenjska doba te scheme dve leti. Tako da ja, države članice lahko rečejo, da še ni prišlo do teh premestitev, bo pa do tega prišlo v bližnji prihodnosti. In še ena stvar, to moram zelo odkrito povedati na tem mestu. Ta schema bi morala biti obvezna, ampak žal se pogosto begunce sprašuje, kam želijo iti. In še tretji problem, tudi mi smo predlagali to schemo premestitve zato, da bi v nekaterih državah članicah ustvarili diaspore eh, in to še vedno predstavlja namreč problem, ker begunci nočejo iti v države članice, ki jih ne poznajo. Nočete biti prvi eritrejec v Estoniji, ampak raje 5000 eritrejec v Nemčiji, če razumete. Tako da upamo, da bo potem, ko bo prišlo do prvih teh premestitev, da se bo vendarle eh, zadeva zganila. Se pa popolnoma strinjam z vami, da situacija v tem trenutku ni najbolj zadovoljiva. Kot rečeno, schema premestitve z naše perspektive deluje dokaj dobro. Omenili ste dostop do trga dela. Naj spomnim tudi na pravne razmere, namreč vsaka država članic mora omogočiti dostop do trga dela po devetih mesecih. To je torej pravni okvir in seveda države članice lahko ta dostop omogočijo tudi prej, če tako želijo. Prav tako ste omenili, in to je še zadnja stvar, ki bi jo dejal na tem mestu, da v tem trenutku migranti nekako izbirajo, kam bi šli in kam ne. In se kar strinjam s to oceno. Razlog pa je ta, da v tem trenutku nimamo ravno dobro delujočega sistema. Dublinski sistem trenutno ne deluje dobro. E, in pomembno je, da čim prej poiščemo nek kompromis glede dublinskega sistema in to, kar je najpomembnejše, je, da se potem tudi dosledno izvajajo predpisi, kajti sicer zadeva ne bo funkcionirala. Toliko eh, z moje strani, zdaj pa še kolega z Frontexa. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, odgovoril bom eh, v par besedah na vprašanje o vračanju in s težavami tam, potem glede naših kadrov na terenu in potem tudi glede sedeža. Torej, z operativnega vidika je izziv pri vračanju eh, tistih, ki nezakonito predolgo bivajo oziroma ki nezakonito vstopajo na ozemlje. Tu na tem področju se soočamo s tremi ključnimi izzivi. Kot prvo, veliko ljudi imamo na mejah ki jih je potrebno v prvi vrsti sploh identificirati. To je prvi veliki izziv. Običajno te ljudje, včasih jih je 2000 na dan, včasih celo več, nimajo dokumentov. Nobenih osebnih dokumentov nimajo. Zdaj, ne vsi pretirajo, ampak večina jih seveda pravi, da prihajajo iz Sirije. Mi imamo tam eh, prisotne naše kadre in tudi strokovnjake iz držav članic, ki znajo jezike, mi jih imenujemo pač nekakšni kulturni svetovalci, da se pogovorijo s temi ljudmi, da se pogovarjajo z njimi v njihovem jeziku in potem zelo hitro ugotovijo, ali oseba res prihaja iz vzhodne Sirije ali iz južne Sirije ali morda celo iz Palestine ali Pakistana. To je torej prvi izziv, torej kako identificirati eh, osebe. Če nam uspe identificirati osebe, skupaj z grškimi oblastmi, eh, potem jih registriramo. Drugi izziv potem, po registraciji, gredo običajno skozi dva procesa. Proces vračanja za tiste, ki nimajo podlage za to, da ostanejo, ki ne izkazujejo potrebe po mednarodni zaščiti, potem pa je druga skupina, torej tisti, ki gredo skozi proces prošnje za azil, kjer jih torej je jasna potreba po mednarodni zaščiti. No in ta proces že sam po sebi terja svoj čas in eh, države članice in EASO potem podpirajo ta proces. No in tu imamo potem določen čas za katerega je treba te ljudi nekam namestiti, treba jim je najti stanovanje, treba jim je zagotoviti zdravstveno skrbo, treba jim je zagotoviti hrano, streho nad glavo. In to je ta drugi izziv. Dejstvo je, da takšnih kapacitet na otokih v Grčiji primankuje v tem trenutku. In potem ljudje izginjajo čez dva tedna, kar naenkrat ne vemo več, kje je gospod X ali, X ali gospa Y. In to je drugi največji izziv. Najprej torej identifikacija in potem kapacitete za pridržanje. In potem tretji izziv, če na koncu koncu imamo osebo, ki jo je treba vrniti, je treba najti državo, ki bo to osebo sprejela. To je tisti veliki izziv. Torej, kam vračati te ljudi? če jih država izvora ne sprejme ali če država izvora ni pripravljena izdati potne listine, kajti zahtevajo, da se osebe, ki se jih vrača, imajo neke vrste potne eh, list. To je zdaj ideja komisije, da bi mi sami eh, začeli izdajati nek lasten evropski eh, dokument, ampak tudi to je samo ena plat medalje, kajti tudi mm, nasprotna stran, torej neka tretja država, mora sprejeti takšen dokument. Tako da cela vrsta operativnih težav je pri vračanju. Enostavno rečemo, ja, treba je vrniti toliko in toliko ljudi na leto, ampak kot rečeno, v praksi to ni tako zelo enostavno. No in če dovolite, bi se zdaj dotaknil še drugega vprašanja. Morda nisem bil dovolj jasen. Namreč zaposleni Frontexa ne izvajajo dejavnosti na terenu v državah članicah, temveč to izvajajo uradniki držav članic. In seveda imamo mi tudi nekakšen seznam, nekakšen pul tistih menih policistov držav članic, ki so ustrežno sposobljeni in ki so pripravljeni sodelovati v naših operacijah. No in tu imamo približno 300, eh, 3000 eh, takšnih menih policistov, ki na dnevni bazi delajo v državah članicah in potem so v določenem roku tudi razpoložljivi za sodelovanje z nami. Tako da z tega vidika imamo približno 3000 menjih policistov, ki so sposobni za to delo. In oni izvajo to delo. Naši kadri pa so na terenu zgolj za koordinacijo tega dela. Tako torej funkcionira Frontex. Torej mi imamo nekakšno bazo podatkov mejnih policistov, ki so sposobni upravljati to delo in ko jih potrebujemo, jih eh, upokličemo, jih financiramo, jih eh, koordiniramo, usklajujemo in eh, delajo potem na teh otokih v Grčiji. In zato naši kadri niso v tako velikih številkah na terenu. No, potem še sporazum o sedežu. za pogajanje sta vedno potrebna dva, kot veste. Poljski vladi smo zastavili tri ključna vprašanja za začetek pogajanj. Najprej podpora za naše prostore. Verjetno se spomnite, da Frontex plačuje skoraj 4 milijone evrov na leto za najem prostorov v Varševi. Kot drugo, želeli bi nekakšno zagotovilo, da imajo otroci naših zaposlenih možnost obiskovanja nekako evropsko usmerjenega večjezikovnega izobraževanja in potem je tu tudi vprašanje statusa kako se registriramo, kaj je naš, kaj je naš civilno pravni status. To so torej tista vprašanja, ki so neodgovorjena že kar nekaj let brez kakšnega resnega napredka. Ja, ampak to, kar je res eh, zanimivo, je, kako Evropska unija funkcionira. Kdo tu odloča? Polski dajemo denar vsako leto, Polska pa ne izpolnjuje svojih obveznosti. Res, to, to je neverjetno v kakšnem svetu živimo. Da, če to razložimo so državljanom, bi nas verjetno vprašali, kaj se gremo. To moram reči, da kar šokantno, vendarle. Dobro, ne bom se preveč razburjal. Prosili ste za besedo na kratko, prosim, ker se bližamo 11.45. Gospod Rubih. Ja, najlepša hvala. Mene v bistvu zanima, kako poteka sodelovanje med NATO in Frontexom, kako se to usklajuje. Uh, in kakšne finančne posledice ima to za evropski proračun. In če gospa Gresle? Ja, se opravičujem, ampak včasih traja nekoliko dlje. Sem prav razumela, da iz eh, tega migracijskega sklada dobi 650 milijonov evrov. Lepo bi bilo slišati, zakaj ste tako zelo optimistični. Najprej seveda hvala za vaše odlično upravljeno delo, ampak eh, zdaj imamo tudi na podlagi posebnega poročila računskega sodišča, drugo tudi zdaj prihaja, eh, dobimo informacije, da pri Grčiji nič ne funkcionira. Torej, na podlagi česa upate, da bodo stvari začele delovati in da je smiselno tja še usmeriti denar. In potem me tudi zanima, ker zdaj je nadzor, kdo bo to zadevo nadziral, kdaj in kako. Dobro, vprašanja so bila kratka in eh, odgovori morajo biti tudi kratki, glede na uro. Hvala, gospod predsednik. Torej, kar zadeva Frontex in NATO, čisto na kratko. Tega sodelovanja še ni. V tem trenutku se zelo trudimo vzpostaviti to sodelovanje in uh, ko bo kaj več znanega, vam bomo povedali. Hvala lepa. Glede vprašanja gospe Gresle, 655, ne 660, 655 milijonov evrov vse skupaj. To je torej dodelitev nacionalnega programu ja, in tudi nujne pomoči. Eh, v predstavitvi sem dejal, da poleg Razen enega od hotspotov, eh, Grče v stari delujejo, mi smo na terenu in nudimo pomoč Grkom pri implementaciji dogovorjenega. Eh, komisija je to tudi prevzela za to, da na ta način eh, vse skupaj na nek način koordiniramo. Rad bi omenil eno zadevo, ki bi utegnila biti zanimiva. Namreč, če pogledamo nove prihode v Grčijo lansko leto 850 tisoč ljudi približno. In če izračunamo zdaj to enako sorazmerno z prebivalci Nemčije, je, bi to bi pomenilo 6 milijonov. To je torej ta relativna razsežnost, s katero se sooča Grčija. E, zato je pomembno, da jim zagotavljamo pomoč, podporo in kar zadeva nadzor vsega skupaj. To pa je čisto običajen postopek. Računsko sodišče bo izvajalo revizije in imamo tudi novo strukturo v komisiji, ki jo tudi zdaj že implementiramo. Hvala lepa, gospod Toma, če lahko podate zaključek. Hvala, gospod predsednik. To je nek prvi preliminarni zaključek, zelo skromen pa vendar mislim, da vsekakor lahko govorim v imenu vseh članov odbora. Glede razreka 4 nismo najbolj eh, zadovoljni z eksternalizacijo zunanjih ukrepov, čeprav je gospod Karvaljo podala kar nekaj odgovorov in eh, lahko ugotovimo, da so člani odbora za proračun jezni, ker vsi argumenti, ki ste jih predložili za to, da se opravičijo zunanje ukrepi, ki ne bi se financirali iz proračuna EU, vse to bi lahko vključili v eh, proračun EU brez kakšnih posebnih eh, dodatnih proračunov. Vrh vsega ti posebni inštrumenti nič kaj uspešneje ne nudijo odgovorov na izzive kot pa redni proračun. Torej ne vidimo neke resne dodane vrednosti, ker ugotavljamo, da denar niti ne pride do tja, do kamor bi moral, kot ugotavlja predsednik in tudi drugi člani odbora za proračun, ki so bili v Turčiji. No in poleg tega, ta isti denar, ista količina denarja se porablja v teh posebnih skladih, ista količina, kot če bi to predstavljalo del evropskega proračuna, morda celo več, kajti stroški upravljanja bodo vendarle samo še dvignili eh, celotne stroške te eksternalizacije teh proračunov. V vsakem primeru pa je odbor za proračun, kot rečeno, jezen. Nekateri moram reči, da so celo nekako na meji revolta, ko gre za razlage, ki smo jih slišali, da ne govorimo o pomankanju demokratičnega nadzora, o resniči transparentnosti in o parlamentarnem nadzoru. Glede razdelka 3, tu moram reči, da je obup dokaj jasen in to mislim, da je bilo tudi slišati iz ust članov odbora, drugih članov odbora. Dejstvo je, da nimamo jasnih ocen potreb za leto 2017, to čisto razumem. In to sem tudi povedala uh, uvodoma pri svojih vprašanjih, ampak uh, vendarle začeti tako nedo, nedoročeno je težko. Ampak to ni niti najhujše. Najhujše je to, da imamo vtis, da so orodja, ki so bila predvidena, daleč od tega, da bi že bila operativna. Uh, glede teh petih misij, ki ste jih omenili, gospod Oil, in eh, z večino teh ciljev se sicer strinjamo, ampak eh, to, kar omenja komisija, se zdi, da sploh ni deležno ustrezne finančne podpore za to, da bi to uspeli izvesti. Ali pa drugače rečeno, ne vem, morda eh, sploh ni nujno, da ni dovolj sredstev, ampak to, kar najavlja svet, se zdi popolnoma oddaljeno od eh, realnosti, ko nam eh, na veliko in široko govorijo o ustanovitvi Evropske mejne straže, eh, nam napovedo, da bo to dejansko pomenilo 500 mejnih policistov, ki jih bomo prerasporedili po celi Evropski uniji. Mi smo imeli v mislih nekaj bistveno večjega in pomembnejšega. No, in glede Grčije se mi zdi, da je ta razprava dokaj, dokaj nezdrava način, kako se to predstavlja, za me predstavlja problem. Mislim namreč, da če že izhajamo iz dejstva, da Schengen še vedno obstaja in da moramo posledično vzpostaviti jasno mejo na zonanji meji EU, potem mislim, da ne moramo kar tako enostavno reči, ja, pomagamo Grčijo. Ne, ne pomagamo Grčiji. Ampak poskušamo dejansko vzpostaviti evropske meje. Tako se je treba zadeve lotiti. In eh, nobena država ni odgovorna za to, da se pač dogaja to, kar se dogaja na njenih mejah. Grčija ni tista, ki jo gre kriviti, da je pač ona eh, na frontni črti tega, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in v Siriji, eh, kar zadeva sprejem beguncov. In tudi Italija ni tista, ki je odgovorna za to, da je Italija pač eh, take vrste pol otok, ki se konča zelo blizu afriške obale in tako naprej. Ne vem, morda jutri Poljska iz drugega konca. Tako da mislim, da moramo obrati drugačen pristop k temu vprašanju, ko se pogovarjamo o evropskih mejah in govoriti ne nujno o pomoči, ampak o tem, da ta ureditev zaenkrat še ni evropska ureditev. Slišali smo z ust direktorja Frontexa, da je to inštrument, katerega namen je, da koordinira to, kar sicer že obstaja in nič več kot to. In konec koncev problem je v tem, da če primerjamo to, kar se najavlja in to, kar je dejansko razpoložljivo v operativnem smislu, je razkorak zelo velik in eh, tako ali drugače eh, ga bo treba premostiti. Hvala lepa, gospod Toma. Hvala lepa našim gostom, gospod Presa, gospod Oel, gospod Virensola gospa Kalvinjo, tudi, ki je sicer morala že oditi. Torej, mislim, da ste razumeli ta naš eh, protest, če se skromno izrazim, kaj ti želimo, da nas gospa Georgieva obvešča v realnem času, ne pa z eh, tako veliko zamudo glede tako pomembnih vprašanj. Tako da tu gre za vprašanje komuniciranja med eh, Evropsko komisijo in odborom za proračun Evropskega parlamenta. Mislim, da smo kar zadeva proračun pri koncu nekega obdobja. Dejstvo je, da mm, to vrstni večletni finančni okviri pač ne gredo več in mislim, da smo že na, na, na meji smešnega. Tako da upam, da bomo lahko dovolj pogumni. V tem trenutku je delo ustavljeno, gospod Monti naj bi meseca junija prišel na pomembno konferenco o razmerju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentu o hipotezi lastnih sredstev, ampak glede na to, da britanskega referenduma do takrat še ne bo, je bila ta konferenca predstavljena tako, da vprašanje, ali bomo sploh lahko še delali, eh, dokler tega britanskega referenduma ne bo. E, če bi lahko nekako pospešili časovnico v Združenem kraljestvu, bi bilo to zelo koristno za sprejemanje odločitev na strani naših šefov vlad in držav. Tako, hvala lepa, dame in gospodje, in eh, vse dobro. Zavedamo se, da vaša naloga ni enostavna. In uh da se trudite po najboljših močeh. Ampak vendarle imamo pravico tudi protestirati, kadar nam kaj ne všeč in to smo tudi storili in bomo v prihodnje. De Madame Belgatrepel, notre collègue, qui a préparé un rapport euh, d'opinion sur. Euh, Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Kontrola registra in sestava skupine strokovnjakov komisije, gospod Trupel. Odbor za proračun pripravlja mnenje za odbor KONT. Gre za skupine strokovnjakov ponovno. Komisija ima več kot 800 skupin strokovnjakov, ki svetujejo pri sprejemanju zakonodaje. Ni prvič, da govorimo o skupinah strokovnjakov, o njihovih sestavah. Kritične pripombe so bile podane v zvezi s temi skupinami, da je tam premalo preglednosti, da sestava ni dovolj uravnotežena. Odbor za proračun se je že leta 2011, pa tudi leta 2014 odločil, da bo poslal zelo jasno sporočilo komisiji, kaj si želimo videti. Nedavna študija je bila opravljena na zahtevo našega odbora. Predvsem nas moti nepreglednost in neravnotežena sestava skupin. Mi si želimo, da bi upravili reformo oblasti se še ni speljalo. Glede varuhine človekovih pravic pa naj povem, da je tudi v svojih priporočilih pozvala zelo jasno, da bi morali zagotoviti večjo preglednost pri skupinah strokovnjakov. Komisija je spet najavila, da bo izpeljala reformo, ampak zelo jasni moramo biti glede pogojev, kaj si želimo doseči. Jasno je, da bi morali spremeniti horizontalna pravila za skupine strokovnjakov. Študija, ki jo pripravljamo, je jasno pokazala, da se je zmanjšalo število strokovnjakov, ki nimajo gospodarskega ozadja in povečalo število drugih strokovnjakov. Tu si želimo večjega ravnotežja. Želimo si, da bi komisija zauzela bolj uravnotežen pristop, tudi ko gre za možnost premalo zastopanih skupin, da izrazijo svoje mnenje in da si zagotovijo tudi boljši položaj, da imajo stik s tistimi, ki imajo strokovno znanje glede ključnih vprašanj. V sodelovanju s temi skupinami si želimo, da bi opredelili tudi ustrezen sistem nadomestil. Zelo pomembno je, da tesno spremljamo, kaj počne komisija, da ugotovimo, ali delo, ki ga upravlja, zadovoljuje naše pogoje. Če ne bomo zadovoljni z delom komisije, potem bo proračunski postopek za leto 2017 ustrezna priložnost za to, da še enkrat uporabimo rezerve, tako kot smo jih že v preteklosti, in rezerve izkoristimo za izpeljavo reform. To je zelo jasno mnenje, ki ga torej pripravljamo za odbor KONT. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev mnenja. Želim vam sporočiti, da ima odbor KON trenutno še majhen problem z poročilom na lastno pobudo, kajti komisija je sporočila, da bo k malu sprejela nove direktive o sestavi skupin strokovnjakov. Poročevalec se želi zato pogovoriti s komisijo, Eh, ali želimo že sedaj ukrepati, ali bomo počakali na te eh, smernice komisije. Eh, imeli smo tudi pomembno poročilo varuhine človekovih pravic, ker je tudi zapisanih veliko pomembnih stvari in uh, odbor KON želi zagotoviti, da bomo lahko vse te točke upoštevali tudi pri našem poročilu. Jaz bom uložila še kakšen predlog spremembe. Mislim, da obstajajo teme, ki jih bomo morali morda naknadno vključiti v poročilo. Morda bo komisija kasneje kaj več povedala o tem. Eh, zdi se mi že pomembno, da napredujemo na področju preglednosti, kajti to veliko število skupin strokovnjakov, eh, skratka, nikjer ni pregledno zapisano, koliko je teh eh, skupin, eh, treba je jasno zajeti vse te skupine področja, kjer delujejo. Dobro, upam, da bo komisija počakala na poročilo parlamenta, tako da spet ne bo prišlo do dolgoletnega spora hvala za mnenje. Mnenje se mi zdi zelo strokovno, zanimivo, vendar pa eh, poskrbiti moramo za to, da bomo tukaj res zajeli vse te skupine strokovnjakov. Bi morda komisija podala svojo oceno? Hvala lepa, predsednik, gospa Trupel, gospa Gresle, spoštovane članice in člani odbora. Seveda sem. Um, vam na razpolago, zato da, obvesti, da vas obvestimo o tehnični plati priprav. Komisija dejansko pripravlja nova horizontalna pravila za skupine strokovnjakov komisije. Delo je že v sklepni fazi. Kdaj bo vse skupaj sprejeto, ne vem, ker gre tu za politično odločitev in sam niti nisem v položaju, da bi vam lahko povedal več podrobnih informacij s tem v zvezi. Dejansko pa je komisija zmožna v kratkem času sprejeti ta tehnična pravila. Gospod predsednik, če smem bi nakratko odgovoril še na ta vsebinska vprašanja in komentarje gospe Trupel. Razprava res poteka v pravem času. Verjetno se spomnite, da je prvi podpredsednik komisije podal odgovor maja na številna priporočila in predloge, ki jih je sama predložila tudi varuhinja v Evropski uniji. Gospod Timmermans je tisti, ki je podal odgovor v zvezi s tem, kaj komisija počne. Komisija, kot rečeno, spreminja horizontalna pravila. Kaj namerava komisija storiti? Večina dela komisije se osredotoča na preglednost, na to, da bi izboljšali preglednost, da bi povečali preglednost, kako bomo v prihodnje izbirali, oblikovali, sestavljali skupine strokovnjakov. Trenutno velja eh, sistem, ko se objavi razpis, odprt razpis za strokovnjakov, v prihodnje bodo ti razpisi zavezujoči, se pravi za vsako skupino razen če gre za skupine, ki so sestavljene iz predstavnikov iz javnih organov držav članic, bomo morali vse te razpise javno objaviti. Vse bo potekalo preko novega registra skupine strokovnjakov, tako da to ne bo objavljeno nekje na spletni strani generalnega direktorata. Vsi razpisi, vsi pozivi za prijave se bodo objavljali preko registra skupine strokovnjakov. To je prva izboljšava. Druga izboljšava Uravnoteženost. Tudi tega smo se lotili. Generalni direktorati bodo zelo natančno v svojih razpisih opredelili, kakšen profil članov iščejo, tako da bo že od samega začetka vsem, ki jih neka skupina zanima, jasno, kako se bo ta skupina sestavljala. Vsak, ki ga bo neka skupina zanimala, bo lahko tudi veliko lažje izrazil interes za članstvo v skupini in veliko lažje bo tak posameznik tudi izbran v skupino. Postopki ne bodo potekali za zaprtimi vrati. Še nekaj bi rad povedal v zvezi s preglednostjo. V prihodnje bomo obvezno morali vzpostaviti povezavo med člani, ki zastopajo sektorje skupne interese organizacije vse te posameznike bomo registrirali v registru lobistov. Najprej bodo morali tam registrirani, če bodo želeli sodelovati v skupinah strokovnjakov komisije. Pri teh članih, ki bodo zastopali druge interese in bodo v našem registru strokovnjakov, boste našli tudi povezave na interese, ki jih zastopajo in povezave na registr o preglednosti. Če bi nekateri posamezniki želeli sodelovati v svojem imenu v skupini strokovnjakov, bodo morali najprej iti skozi postopek obravnave lastnih interesov teh posameznikov. Zelo natančno bomo opredelili vprašalnik, na katerega bodo morali posamezniki odgovoriti. Komisija bo potem ugotavljala, ali obstaja kakršenkoli konflikt interesov pri tem posamezniku. Šele potem bodo lahko strokovnjaki postali člani skupine. In izjave interesov bomo prav tako vključili v registr skupin strokovnjakov. S tem bomo povečali celovito preglednost in tudi odgovornost. Omenili ste študijo. Kratka izjava s tem v zvezi. Ko je bila študija objavljena, je takoj postala zastarela zaradi teh novih elementov, ki sem jih omenil. Zakaj? Zato, ker je komisija že javno najavila, da bo rešila določena vprašanja, za katera meni, da jih moramo razrešiti, če želimo odpraviti pomankljivosti oziroma šibkosti v sistemu komisije. Komisija je takrat to najavila, sedaj svoje obljube izvaja. Je pa študija netočna pri nekaterih pomembnih točkah, lahko vam naštejem več primerov. Bi pa res raz, rad podaril, da študija na določenih mestih ni točna. Pri neravnotežjih študija včasih navaja zgolj anegdotalne dokaze. Glede uravnoteženosti naj povem, da komisija tu zauzema bolj njansiran pristop komisija se ne zauzema za numerično enakopravnost med gospodarskimi in negospodarskimi interesi v skupini strokovnjakov. Mi se ne zauzemamo za delež 50-50. Načeloma se seveda zauzemamo za samo načelo uravnoteženosti, to bomo tudi objavili čez nekaj tednov. Vseeno pa moramo zagotoviti določeno mero fleksibilnosti, ki nam omogoča, da upoštevamo tudi specifične naloge, specifičen mandat skupine strokovnjakov. Lahko se zgodi, da v neki skupini potrebujemo specifičen profil, na koncu pa skupino sestavimo zaradi tega tako, da ne bo zastopanost uravnotežena pri deležu 50-50. Tako da meni se to ne zdi nek sistemski problem. V študiji so izpostavili domnevne neuravnoteženosti, to smo preučili posamezne težave smo odpravili, pri nekaterih pa, primerjih pa smo gotovili, da so bile informacije enostavno netočne. Komisija bo s tem novim predlogom dejansko izboljšala celovito preglednost in tudi odgovornost ter legitimnost. Predvsej se bo vse skupaj izboljšalo. Če vas zanima ta razprava oziroma če želite, da se tudi bolj podrobno izmenjamo mnenja, pa smo vam na razpolago. Hvala. Hvala lepa. Nobenega dvoma ni, da je preglednost zelo dober urejevalec in da lahko prepreči tudi kakšen konflikt interesov. Gospod Trupel bi zaključili. Hvala lepa. Gledam predloge sprememb kolegic in kolegov. Odzvale bi se tudi na pripombe Evropske komisije. Seveda bomo zelo skrbno preučili vaš predlog in ocenili, ali je dovolj ali ne to, kar predlagate, glede uravnoteženosti, kaj pomeni za družbo, da je zastopana v skupini strokovnjakov. Tu imam drugačno mnenje kot vi. Tisto, kar je našemu odboru jasno, pa je, da bomo kritični do vaših predlogov, bomo tudi prevični do vaših predlogov. Če predlog ne bo zadosten, se mi zdi, da vam je jasno, kaj bomo storili. Mi smo se odločili, da bomo v primeru nezadostnega predloga uporabili rezerve. Upam, da boste speljali dobre reforme. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospa Trupel. Predlogi sprememb lete lahko uložite najkasneje do 8. marca do 12. ure. V odboru bomo o tem razpravljali in glasovali 16. in 17. marca poročilo bomo obravnavali 23. marca. Ne, 23. marca v odboru KONT, 7. aprila končno glasovanje v odboru za proračun, potem pa nadaljni postopek tudi v odboru KONT. Prišli smo do glasovanja. Najprej bi vas prosil, da ostavite svoje glasovalne kartice v naprave, zato da preverimo, ali vse deluje. Štiriintrideset bi vas moralo glasovati. Prosim vas, da glasujete. Testno glasovanje. Še par glasov manjka. Dobro. Najprej bomo glasovali o poročilu kolege Zdehovskega. Glasujemo o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Eno na mur glas Belgija. Najprej kompromis A za. Hvala. Proti. Ozdržani. Kompromis je sprejet. Predlog 2 za. Proti. Ozdržani. Sprejet. Predlog 3 za. Proti. Ozdržani. Sprejet. Predlog 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 6. Za. Proti vzdržani. Zavrnjen predlog 7 za proti vzdržani. Sprejet predlog 8 za proti vzdržani. Sprejet. Predlog 9 je zajet v kompromisu A, o katerem smo glasovali. Predlog 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Glasujemo o poročilu. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto 29 glasov za, 6 proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa glasujemo o smernicah za proračun za leto 2017, oddelek 3. Kar nekaj kompromisnih predlogov imamo. Predlog 1 za. Dober predlog je ja, proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 1 za. Proti. Vzdržani. Kompromis 1 je sprejet. Kompromis 2 za proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 14 za proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Predlog 26 je omaknjen, predlog 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za. Ne, se upravičujem. V treh delih bomo glasovali. Najprej glasujemo. 43, 46, 47. Ne, spet na robe. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Drugi del je sprejet kompromis 9 za proti, vzdržani, kompromis 9 je sprejet, kompromis 10 v štirih delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo poemensko, glasujte prosim. Glasujemo o drugem delu kompromisa 10. Konec glasovanja. Drugi del. 18 glasov za, 17 proti. Tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Tretji del je spred. Četrti del, kdo je za? Proti. Bomo preverili, glasujemo po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. 18 glasov za, 17 proti. Sprejeto. Kompromis 8. V... Ne, se upravičujem. Se upravičujem, ne najdem prave strani. Predlog 69 za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 11 v dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 3. Ja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis 3 je sprejet. Kompromis 12 za? Proti? Vzdržani? Kompromis 12 je sprejet. Kompromis 13 za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14 za, ne, se spet opravičujem, kompromis 14 za. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 15. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 112. Za? Proti? vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, ker nisem videl, da bi vsi dvignili roke. Glasujemo o predlogu 112. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 17 proti 16 za 2 vzdržana glasova. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 17 za proti vzdržani sprejet. Predlog 18 za proti. ja, se pravi, čujem, kompromis 18. Za, kompromis 18. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Predlog 118 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 118. konec glasovanja. Zavrnjen 18 proti 17 za. Predlog 126 in predlog 129. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 15 proti, eno zdržan glas. Kompromis 20 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 21 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 146 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 18 za, 16 proti, eno zdržan glas. Predlog 150. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 155 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 25 za, saj sem rekel kompromis 25, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejet 28 za, 6 proti, 1 zdržan glas. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 196, 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 29 z ustnim predlogom spremembe, brez povečanja davkov, ne da bi s tem kakorkoli dodatno povečali davčno obremenitev za državljane. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 25 za, 6 proti, 4 vzdržani. Čestitke splošnemu poročevalcu. gospod Zehovski nadomešča gospoda Fernandeša. Ko gre za prerasporeditve za leto 2016. Gospod Zdehovski. Gospod Zdehovski, kam pa gre?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 Govorimo o prvem transferju letos. Rezerva v nič nič štiri za sklad za globalizacijo. Znesek je milijon petindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset. In ta znesek bi bil namenjen podpori nekdanjim delavcem Grassworksa iz eh, Belgije, kajti eh, ta sektor je bil močno prizadet. Ravno kar smo sprejeli vaše poročilo o skladu za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo poimensko, glasujte prosim. konec glasovanja. Bi lahko ostavili glasovalne kartice. Konec glasovanja. Sprejeto 18 glasov za, 4 glasovi proti. Drugih prošen za prerasporeditev ni. Naslednja seja bo 23. februarja ob 15. uri v Bruslu, 16. marca cel dan v Bruslu in 17. marca do povdne v Bruslu. Kaj podrazno? Ne, potem je seja zaključena.